Uh, gospa ministrica, vaša ekscelenca, dragi kolegi, veliko veselje mi je, da lahko začnem danes s tem sestankom in da vas pozdravim, gospa ministrica, in se vam zahvalim, ker ste si vzeli čas za obisk v našem odboru. Draga ministrica, zaradi geopolitične situacije v vaši državi Pakistanu je to še veliko bolj v ospredju ta boj proti ekstremizmu, ne le na menjih območjih, ampak tudi znotraj države. Vaša vlada se je potrudila za to, da bi poskrbela za vladavino prava in za to, da bi presegli notranje in zunanje pritiske in trenja. Delali ste v smeri normalizacije odnosov z Indijo. To je bilo omogočeno zaradi tega, ker ste se obe strani odločili, da v odnosih ne bi smeli biti osredotočeni le na spor v Kašmirju. Potem imate tu tudi sodelovanje z NATO, sodelujete z ZDA in seveda ni bilo vse lahko. Vojaške sile naj bi čez leto dni zapustile Afganistan. To pa zbuja pomisleke in bojazni. Gospa ministrica, Vaša vlada ima težko nalogo najti ravnovesje med pakistanskimi zavezami boja proti terorizmu in ekstremizmu, po drugi strani pa je treba prisluhniti tudi javnemu mnenju. Ker ste prva ženska, ki je ministrica, ste tudi zgled. Pakistan je lahko zgledna država, država, v kateri lahko ženske uživajo iste pravice kot moški. Ministrica, veliko zadovoljstvo mi je, da vam lahko dam besedo za vašo predstavitev, potem pa bomo imeli tudi izmenjavo mnen s poslanci v tem odboru. Hvala, da ste med nami. Hvala, gospa predsedujoča. Na začetku bi rada rekla, da je to za me in za mojo državo velika priložnost, da sem lahko tu, da lahko z vami delim izzive, s katerimi se soočamo v Pakistanu in priložnosti, ki so pred nami, ne le za Pakistan, ampak za celotno regijo. Z vašimi kolegi se bom spustila v podrobnosti. Najprej predsedujoča, mislim, da ste omenili nekaj pomembnega. Vesela sem, da je to področje, ki je vedno bolj priznano v zadnjih štirih letih demokratične vlade v Pakistanu, smo imeli en jasen poudarek kot sem rekla, sem vesela, da je bilo to opaženo. In sicer gre za priznavanje dejstva, da moramo iskati mir v notranjosti države, ampak z mirom na mejah. Če si pogledate zunanjo politiko Pakistana, lahko vidite, da smo močno poudarjali veliko gorečnosti v našem delu. Bili smo v stikih z našimi takojšnjimi sosedi. Najprej smo se trudili, da bi imeli mir na vsaki meji, na meji z Indijo. To je država, s katero imamo 60 let sovražnosti, konflikta. Tri vojne smo imeli. Razloge poznate. Imamo kar nekaj zemljskih sporov, vključujoč s Kašmirom ampak mi smo se odločili, da je pomembno, da se potrudimo, da ustvarimo okolje v Indiji, kjer ne bomo uporabili vojno kot možnost, ampak da bomo rešili vsako vprašanje z dialogom, z mizo. V tem kontekstu se je Pakistan odločil, da bo spremenil 40-letno politiko. Odločili smo se, da ne bomo normalizirali trgovinskih odnosov z Indijo. Indija je znana država, kajte ima določen pozitivni seznam. Mi smo se odločili, da bomo sedaj povsem normalizirali trgovinske odnose z Indijo, spremenili bomo trende in tako bomo imeli akterije na vsaki strani prihodnosti, tako da bodo prebivalci v Pakistanu in Indiji imeli akterije v skupni prihodnosti, v celotni regiji. Istočasno pa, če si pogledate na zahod, Afganistan je država, s katero imamo zelo drugačno zgodovino kot z Indijo. Afganistan je država, kjer smo v zadnjih treh desetletjih imeli skoraj da tri milijone beguncev, ki so prišli iz Afganistana k nam in živijo pri nas. Mi smo bili gostoljubni do njih, odprli smo jim šole, univerze, mesta. Ampak Že tri desetletja, zlasti v zadnjem desetletju, je veliko nestabilnosti, veliko slabega stanja v Afganistanu, nenehno. Zato ljudje bežijo. Pa še nekaj smo se naučili iz zgodovine. Ne moremo imeti miru in stabilnosti v Pakistanu, če ni miru in stabilnosti v Afganistanu. Za Afganistan si delimo mejo, ki je dolga 1600 km. 36 tisoč ljudi gre čez mejo vsak dan, ne vsak mesec, vsako leto, vsak dan. 36 tisoč ljudi gre vsak dan čez mejo. Torej, kar se je zgodilo v Pakistanu ne, oziroma v Afganistanu, neposredno vpliva na Pakistan. Kakšno politiko smo imeli? Mi želimo v Afganistanu imeti mir, stabilnost, blaginjo. Ne želimo presegati tega. Samo to želimo imeti. V tem kontekstu smo segli do Afganistana v zadnjih letih. Predsednik Zardar je pozval predsednika Karzaja naj nas obišče. To je edini tuji dostojanstvenik pri nas in to je bilo zelo pomembno sporočilo. Afganistan je pomemben za Pakistan in pomembno je bilo, da Pakistan da to sporočilo, da nameravamo imeti odnose z njim, ker je pač to še ena suverena, enakovredna država nam. Kot zunanja ministrica sem potovala v Afganistan bolj kot kamorkoli drugam. V petek sem gostila zonanjega ministra pri nas in odločila sva se, da bova delala na tem, kar je začel predsednik Karzaj v New Yorku. Začeli bomo razpravo o strateškem partnerstvu. Sporozum naj bi sklenili med Pakistanom in Afganistanom kajti v Afganistanu se bliža tranzicija. To je kar nekaj skrbi glede varnostnega vakuma. Zato moramo vzpostaviti institucionalne vezi med obveščevalno službo, vojsko, diplomacijo, politiki. Med Pakistanom in Afganistanom bodo te institucionalne vezi zelo pomembne, tako da moramo ustvariti te vezi med obima državama v prihodnosti. Torej, če želite videti kam gre demokratični Pakistan, si pogleda najprej zunanjo politiko. Sedaj pa se umaknimo stran od zunanje politike. Omenjala sem stike s sosedi v tej regiji, ampak pojdimo v smeri Pakistana. Pogosto rečem, da se mogoče tujcem naša država zdi kaotična. Če si pogledate celotno zgodbo, je mogoče to kaotično. To, kar je kaotično za vas, so institucije v Pakistanu, ki iščejo svojo ustavnostno mesto. Želimo imeti posebno neodvisno sodstvo, tu gre lahko tudi za medije, družbo, druge državne institucije. Vsi iščejo ustavno ravnovesje, ki jim je bilo dano v instituciji oziroma v ustavi leta 1973. Sedaj pa bi rada opozorila na nekaj glavnih dosežkov demokratične vlade v zadnjih štirih letih. Najpomembnejši dosežek je bil ta, da ko je nastopila ta vlada, je predsednik Zardari rekel, da je vojna v Pakistanu vojna, ki naj bi jo povzročil Zahod. To, da ne bi bila vojna drugih, kajti umirajo naši otroci, naše deklice, naši dečki, naši vojaki, naše prebivalstvo. Torej, vlada je ponudila lesništvo v odnosu proti ekstremistom. In to je bilo brez precedensa v zgodovini Pakistana. Tega prej nismo imeli. In prav to lesništvo je v parlamentu omogočilo Pakistanu, da je izvedel pomembne vojaške operacije v Malaga, tu na jugu in druge. In prav zaradi tega je sedaj tako, da ko je prišla na oblast ta vlada, je samo 30 odstotkov ozemlja bilo pod vladnim nadzorom. Sedaj pa imamo 70 odstotkov takšnega ozemlja pod vladnim nadzorom. Torej, to kaže na to, kaj lahko doseže demokracija, če vemo, kaj je najbolje za ljudstvo, če lahko ustvarimo javni prostor za to, da lahko storimo, kar je prav za državo in za ljudi. Drugo. Popravili smo veliko krvic v Pakistanu, kajti pri nas smo bili federacija. Imeli smo prvince, ki so imeli pooblastila, da uporabijo lasne vere, to, kar se je lahko uporabilo za razvoj lasnega prebivalstva in za prispevke, ko gre za razvoj države. Preko različnih vlad je bilo na nek način to nesnaženo. Ustava je bila večkrat spremenjena pod različnimi vojaškimi vladavinami in končno, ko prišla na oblast ta vlada, naj spomnim, da Je bilo v parlamentu tako, vi ste poslanci, vi to poznate, da če nimate velike večine v parlamentu kot politična stranka, potem je koalicijska vlada seveda manj učinkovita, kot če imate eno samo stranko na oblasti. Toliko bolj, če nimate velike večine, tudi kot koalicija. In kljub temu je te vladi uspelo sestaviti tri ustavne spremembe. Pri vsaki smo imeli dve tretjini večine. Pri prvem predlogu spremembe smo zopet vzpostavili ustavo iz leta 1973, tako da so province dobile lasna pooblastila. Drugi in tretji predlog spremembe sta se nanašala na volilno komisijo v Pakistanu in na to, kako naj to dobi več pooblastil, kako da ta komisija postane bolj neodvisna. Zagotovili smo to, da so meje med provincami in federacijo bile razčiščene. Odgovornost in viri gredo sedaj na isti kraj. To je odgovornost provinc. Province so same odgovorne za izobraževanje in zdravstvo. Potem pa sedaj dobijo tudi veliko več virov kot prej za to, da lahko pravijo to delo. Potem imamo tudi nacionalno finančno komisijo. Ta je poskrbela za podelitev virov med provincami in federacijo in provincami. 20 let ni bilo nobenih sredstv na voljo. Niti demokratični režimi niso mogli tega storiti, ker nikoli ni bilo konsenza. Mi pa smo to storili. Kaj smo storili? Odločili smo se, da je čas, da federacija da več finančnih sredstev provincam. Tako da je federacija dala več provincam nacionalna finančna komisija pa je uporabila mehanizme distribucije sredstev. Pa še nekaj, kar je zelo pomembno, nekaj, kar vem, da zbuja pomisleke in veseli smo, ker Evropska unija meni, da so človekove pravice zelo pomembne, da je socialna zaščita pomembna, kajti mi gledamo vas kot zgled v družbi. Države, kot so Pakistan, želijo postati, kot ste vi. Vi ste družba, kjer ščitite ranljive. Žal je pri nas tako, da potrebujete zakonodajo, zato da lahko zaščitite nareljive. Tudi v podobnih državah je tako. In potem moramo v prihodnosti omogočiti družbam, da zgradijo te zidove za zaščito šipkih. Sem zelo ponosna, da predstavljam vlado, ki je zaščitila ranljive v Pakistanu. Mi bi si želeli biti država socialne blaginje ali družba, socialne blaginje. Ampak Pakistan zaenkrat nima dovolj virov, da lahko postane država blaginje. In kaj smo se odločili storiti? Kljub majhnim virom, ki smo jih imeli na voljo, smo se odločili, da mora država prevzeti odgovornost za zaščito najbolj ranljivih v družbi. Kaj smo storili? Oblikovali smo program podpore Benzir. To je program, ki je namenjen gospodinstvom vseh najbolj ranljivih zato da lahko dobijo nekaj finančne pomoči, zdravstveno zavarovanje in druge prispevke, priložnosti za zaposlitev in drugo. In zato, da lahko dobimo več iz tega, smo se odločili, da bomo na mesto teh zneskov, ki jih dobijo moški v družini, da smo to namenili ženskam v družini. S tem smo okrepili status ženske v gospodinstvu, kajte sedaj je ženska tista, ki prejema finančna sredstva v gospodinstvu. Potem smo tudi ponosni, da smo država, ki je v zadnjih štirih letih sprejela zgodovinsko zakonodajo glede zaščite žensk. Sprejeli smo tri pomembne osnutke zakonov za ženske. Še vedno delamo na tej zakonodaji za zaščito žensk, ko gre za nasilje v družini, ko gre za zaščito žensk na delovnih mestih, ko gre za napade s kislino. Prvič v zgodovini imamo tudi neodvisno komisijo za človekove pravice v Pakistanu in delamo na tem, da bi izboljšali status žensk. Tudi ta komisija se v Pakistanu trudi za to. Torej, to so vse pomembne smirnice našega dela. Upam, da bom lahko odgovorila na nekatera vprašanja, pomisleke, to me zelo zanima, ampak nasplošno je Pakistan država, ki ima veliko izzivo, ampak mi se zavedamo tega, kako se soočiti s temi izzivi, s kakšnimi sredstvi. V zadnjih letih smo dosegli veliko napredka, bili smo proaktivni, proaktivno smo se ukvarjali s temi vprašanji. Gospa ministrica, hvala lepa za to predstavitev. To nas je resno vdihnilo, sedaj pa bom dala besedo koordinatorju iz ELS-a, gospod Celafranka. Eh, Hvala, predsedujoča. Pustil bom nekaj časa gostom, da najdejo pravi kanal za tolmačanje. Dobro, gospa ministrica. Vi slišite? Gospa ministrica, v imenu skupine LS bi vas rad pozdravil tu, v naši sredi. Rad bi se vam zahvalil, ker ste z nami. working? Se lahko maknete, prosim. Hvala lepa. Hvala. Gospa ministrica, v imenu LS-a bi se vam rad zahvalil, ker ste z nami danes popovdne. Brusel je mesto, ki trpi zaradi vremena danes. Žal nas ni tu toliko, kot nas je običajno, kot bi si želeli. Ampak vseeno bi imel za vas prvo vprašanje. To se nanaša na splošno politično vzdušje v vaši državi. Omenjali ste delo različnih institucij. Vemo, da je prihajalo do razhajanj med zakonodajno in izvršno oblastjo, ali nam lahko podaste več informacij o splošni politični situaciji v vaši državi. Kako bo s prihodnimi volitvami, ki bodo potekale v vaši državi? Če sem dobro obveščen, bodo volitve potekale prihodnje leto. Gospa ministrica, kot veste, je Evropski parlament na plenarnem zasedanju sprejel resolucijo o primeru Malale, ki so ji talibani grozili smrtjo. Zanima me, kakšne ukrepe bo sprejela vaša vlada, da bi zagotovila njeno varnost, da bi se izognili temu, da bi te grožnje postale resničnost. Veliko zadovoljstvo nam je bilo, ko smo videli te sprijete ukrepe glede človekovih pravic zaščite žensk, ampak v tem specifičnem primeru bi radi vedeli, kakšne ukrepe bo sprejela vaša vlada. V tem kontekstu je tudi bolj nasplošno. In na koncu še nekaj, zato da bodo imeli tudi kolegi nekaj časa za vprašanje. Rekli ste, da ko je situacija v Afganistanu nestabilna, da čutite posledice v Pakistanu, omenjali ste več kot 2000 km skupne meje, omenjali ste situacijo na obeh straneh te meje, kako vi vidite to situacijo po umiku mednarodnih sil, to, kar je načrtovano v letu 2014, takrat naj bi se vojska umaknila iz Afganistana. Ali menite, da bi se ta situacija lahko izboljšala ali pa bo to ustvarilo dodatno nestabilnost v regiji? In na zadnje, če smem, me zanima, kako se boste soočili z izzivom zaradi grožen Talibano. Kako bo vaša država, ki je ključna v tem boju, lahko sprejela ukrepe za boj proti tem grožnjam? Ali želite prisluhniti vsem vprašanjem ali želite odgovoriti takoj? Ja, mislim, da lahko. Prosim. Okay, all... Najprej Naj povem nekaj, kar bi morala povedati na začetku. Naj rečem, da je Evropska unija bila v veliko podporo demokratičnemu Pakistanu. Evropska unija se je odzvala na poziv Pakistana ob vsaki pomembni temi. Res bi se radi zahvalili ATP-ju po letu 2010, provinci, Mi smo država, ki je velikih grožnji, ko gre za terorizem. Zato je pomembno, da smo podprti, ko gre za dostop do trga. Evropska unija nas je podprla pri tem pozivu. Spraševali ste o splošnem političnem vzdušju pri nas. V zadnjih 60 letih bo to prvič, da bomo pri nas imeli celoten demokratični mandat parlamenta na začetku prihodnjega leta. Zaključili bomo celotni mandat in to je pomembno, ko gre za politično vzdušje v Pakistanu. Vedno imamo različne politične skupine, vsaka ima različne cilje, različne ambicije, ampak drži to, kar sem rekla na samem začetku. Številne politične stranke, ki bodo na volitvah kandidirale in ki imajo različne programe, so se večkrat, celo trikrat združile, zato da bi sprejeli ustavne spremembe. Tam smo potrebovali dvotretinsko večino, da bi sprejeli ustavne spremembe. In to vidite politično zrelost, ki se je razvila v našem političnem sistemu. Ko smo potrebovali vojaške operacije, so to potrdile vse politične stranke pri nas. In tu vidimo, da ko gre za nacionalni interes, politične stranke, politični sistemi pri nas delujejo, so dovolj zreli, da se lahko odzovejo na zahteve naroda. Omenjali ste zakonodajno izvršno oblast. Kar zadeva zakonodajno oblast, je to parlament, izvršna pa je vlada. To je dobro delovalo. Če kaj, mislim, da je to lahko primer tega, kako dobro je vse delovalo, kajti Omenjala sem pomembno zakonodajo. Tu potrebujemo podporo vlade, ampak to mora biti sprejeto v samem parlamentu. Parlament in izvršna oblast sta delovala zelo dobro. Potem ste omenjali Malalo, varnost, ki jo potrebuje ta deklica. Seveda bomo to zagotovili. Sedaj je deležna zdravstvene oskrbe v Združenem kraljestvu. Pakistanska vlada bo poskrbela za vse izdatke v zvezi s tem in tudi, ko so ji teroristi grozili že v preteklosti, je vlada ponudila zaščito te deklice. Vsaj trikrat. Ampak ona je to zavrnila skupaj s svojo družino. Sveda je to naša odgovornost in to bomo zelo resno jemali. Rana bi, da nekaj razumete. Cel Pakistan se je združil, da bi podprl Malalo. Želimo si svobodnega Pakistana, kjer ima vsak otrok pravico do izobraževanja, kjer ima vsak otrok možnost, da izvršuje to pravico. To je regija Pakistana, ki jo ona zastopa. Manjšina pa je tista, ki krši zakonodajo in je včasih glasnejša, žal. Videli pa ste posledice po tem primeru Malale, po napadu na njo. Celoten Pakistan je podprl vizijo Malale, svobodo, pravic, vseh. Potem ste omenjali Afganistan. Kako mi gledamo na to, kakšna bo situacija, če bo to manj ali bolj stabilno, mislim, da lahko odgovorim tako, da danes ni odgovora. Kajti Do tega odgovora bomo prišli. Kaj se zgodi od sedaj pa vse do tranzicije leta 2014, to bomo še videli. To so zelo pomembni meseci, pomembna leta, to so meseci, tu imamo nekaj mesecev. In to, kar se bo zgodilo od sedaj do leta 2014, bo še vprašljivo. Videli bomo, če bomo imeli prave okoliščine za to, da bi prišlo do stabilne situacije v Afganistanu ali bomo lahko ustvarili okoliščine, da bodo vsi akteri, ki uporabljajo nasilje, porabili politično voljo, da bomo imeli stabilno državo, da bomo imeli blaginjo v Afganistanu. Vem, vsa te vprašanja se še porajajo. Kako se soočiti s temi pomembnimi vprašanji? Vse to bo odločilno in to bo vplivalo na to, kaj se bo zgodilo v Afganistanu po letu 2014. Ne rečem, da so me pomirili, predstavniku Afganistan sem rekla, da je to nekaj najboljšega, kar sem slišala v zadnjih mesecih, ko je generalni sekretar NATO povedal, da bodo zagotovili mir, da ne bo nobenega varnostnega vakuma v Afganistanu, sem bila zelo vesela in sosedje si seveda želimo imeti takšnega zagotovila, ko gre za Afganistan. Hvala ministrica, sedaj pa koordinator SND-ja, gospod Višnji. Thank you. Hvala. Predsedujoča gospa ministrica, v imenu socialistov in demokratov bi vas rad pozdravil v Evropskem parlamentu. Vedno smo veseli, ko vidimo žensko na visokem političnem položaju. Mi se lahko učimo od vas. Če si pogledate svet eh, zunanjih ministrov, kjer se srečujejo evropski zunanji ministri, bi mislili, da je to po zakonu rezervirano samo za moške. Tako da čestitke. Kaj bi vas vprašal? Mogoče to ni tako povezan z unanjo politiko, ampak bolj s tem, kako gospodarska kriza vpliva na Pakistan, kakšne največje družbene izzive imate, ki so povezani s tem pri vas. Seveda imamo tu družbene težave in to neposredno vpliva na zmožnost ekstremistov, da novačijo nove ljudi v svojem boju. In iz tega naslova ste omenili, da ste dosegli določen napredek v boju proti ekstremistom. To ste razvozljali in to je postal boj samih pakistancev, ne pa nekaj zunanjega. To vpliva na pakistansko družbo. In seveda, tu ne moramo imeti le vojske, ne moramo imeti le varnostnih ukrepov, ampak kaj še počnete? Kako lahko to dosežete? Kako močno je to povezano tudi z izobraževanjem? Kajti, bolj ko so ljudje izobraženi, zlasti mladi, manj se zanimajo za ekstremne dejavnosti. Tako da vas sprašujem, kot sem rekel, kakšni so ti ukrepi in kako boste rešili družbeno vprašanje, kako boste razvoj izobraževanja povezali z bojem proti ekstremistom. Hvala, gospa ministrica. Think, uh, say... Ja, mislim, da to, kar pravite, povsem drži. Pakistan. Dragi kolega, pogovorila sem se z ministrico. Lahko odgovorim. Oboje je tesno povezano. Kot veste, je imel Pakistan eno svetovno zahtevo, da nam pomagate, da se soočimo z bojem proti terorizmu, z vojaškimi silami. To pa je ponudilo gospodarske priložnosti za nas kot državo in za naše ljudi. Tako da smo res hvaležni za to priložnost glede ATP-ja, Tudi v OZN-u smo se trudili za to, da bi krepili priložnosti na menjih območjih med Afganistanom in Pakistanom, zato da bi lahko ustvarili priložnosti, da bi lahko ljudje poslovali, trgovali, da bi imeli alternative, namesto da bi šli v boj. GSP Plus je recimo zelo pomemben za nas. Vse to so zunanje stvari, ki se lahko zgodijo, zato da pomagajo državi ki je utrpela 70 milijard dolarjev škode v zadnjem desetletju zaradi vojne. To je neposredni vpliv te vojne. Manj tujih naložb imamo, imamo manj naložb znotraj Pakistana, kajti za naložbo potrebujete varno okolje. V zadnjih desetih letih okolje ni bilo zelo varno. V zadnjih letih, v zadnjih mesecih zlasti je bilo kar nekaj ubitih vojakov na meji med Afganistanom in Pakistanom in te številke so se povečale. Vse to so okoliščine, ki ne pomagajo pri ustvarjanju dobrega gospodarskega okolja, kar zadeva družbene težave in izzive. Omenjali ste izobraževanje. Na začetku sem rekla, da smo dali veliko sredstva na voljo provincam. Te so bile vedno odgovorne za to, da poskrbijo za izobraževanje. Sedaj imamo ustavne spremembe. Tu je zapisano, da izobraževanje ni le pravica vsakega otroka, ampak je država odgovorna za to, da je vsak otrok izobraževan. Torej vsak otrok se mora izobraževati in država je sedaj za to odgovorna. Tako da napredujemo na tem področju, ampak mednarodno zunanje gledano smo zelo hvaležni Evropski uniji, ker je podprla naš poziv preferenčnega dostopa na trge. Tudi pri realizaciji našega dostopa GSP tu vidimo zelo velike gospodarske priložnosti za naše ljudi. In to je lahko najboljša alternativa, ki jo lahko ustvarite za tiste, ki se sicer posegajo drugih, bolj nasilnih sredstev. Hvala lepa, gospa ministrica. Kolegi, sedaj pa Charles Stenek kot koordinator EKR, potem pa še trije kolegi, ki so se oglasili, gospod Sajad, gospod Milan Mann, gospod Šolc in gospa H. Se tudi vi oglašate? Prosite. No. Poskrbela bom, da boste dobili besedo. Začeli pa bomo z gospodom Tenkom. Hvala, gospa predsednica. Tukaj sedim. E, najprej lepo zdrav v imenu skupine EKR. Mi vključujemo veliko angliških konservativcev in nas zelo zanima um, Pakistan zaradi uh, dediščine in povezav, ki jih imamo z vašo državo. V zadnjih letih sledim, uh, sledim kršenju človekovih uh, pravic, uh, kršitev do uh, kristijanov, uh, potem do pobojev uh, žensk in pogaj, uh, preganjanje raznih etničnih skupin, um, Balukijev in Sindijev. In um, taki so prisotni tudi v mojem volilnem okrožju. Danes pa bi vas želel vprašati glede amadirskih uh, muslimanov, ki so prisotni v Pakistanu. Uh, Um, danes večer bom in jutri zjutraj imamo konferenco in številni ljudje imajo, um, torej izvirajo o tam. Ali nam lahko razložite, zakaj je ta ločina prepovedana v, eh, v Pakistanu, drugot, recimo v Bangladešu, pa je eh, dovolj, dovoljena. Če glede politike, ali lahko nam kaj poveste o odnosih z Indijo, ki je vaša sosedo, glede. Eh, glede terorista, eh, ki je bil ubit prejšnji teden. Ali lahko, to, torej lahko slabe odnose sedaj pustimo za seboj in se bodo in odnosi med delijem in islamo, islamovadom izboljšali. Um, potem pa še glede umika uh, Eh, NATO-vih sil iz Afganistana. Obstaja neka zaskrbljenost, da v Afga Afganistanu obstajajo, mm, obstaja možnost, da bi, Afganistan zopet, eh, da bi Afganistanu zopet privladali, eh, privladali talibani po umiku. To je bilo veliko vprašanj, pravi gospa predsedujoča. Ampak mm, ali še še kdo lahko postavi vprašanje, preden odgovorite, da v redu, potem naslednji govornik. Najlepša hvala. Z velikim veseljem, pravi gospod Karim, je, da vas lahko pozdravimo danes tukaj v Evropskem parlamentu. Sam sem predsednik skupine eh, prijateljev s Pakistanom in zato vas pozdravljam tudi v imenu te skupine. Ali vam lahko čestitam za, za to, da ste bili danes tako točni. V, eh, v našem parlamentu vam bomo skušali slediti vašemu zgledu. Še nekaj komentarjev pred vprašanjem. Prvič v odnosi do, um, odnos do Indije. To je nekaj, kar je Evropski parlament že nekaj časa podpira, upamo, da se boste šli v tej smeri eh, torej večjega prijateljstva in eh, vaš zunanje ministrstvo se s tem ukvarja že nekaj časa, o tem nam je pripovedoval in eh, mi to resnično podpiramo, tudi glede na pomoč, ki jo dobite od Evropskega parlamenta. Kaj pomeni, kar pa zadeva Malalo, to je primer, ki je resnično pretresel svet, ne samo Pakistan. In mislim, da je zelo povedno, da zaradi skupnih vrednot smo se vsi združili na, podla na podlagi izkušnje te mlade deklice. Vem, da so uh, sodelovali tudi druge države pri, njeni, <clears throat> pri um, njenem transferju v Združenem kraljestvu, Združeno eh, Arabske uh, Emirati so pomagali, vem, da je dobrodošla v Združenem kraljestvu in da, uh, da dobro okreva. Imam nekaj vprašanj glede uh, volitev, ki so pred vami. Veste, da je Evropska unija sodelovala pri opazovalnih misijah. Ali imate kakšne informacije, kje kje bodo te, kje v Pakistanu bodo te opazovalne misije in kje, bi, kje bo lahko torej, e, e, Evropa sodelovala. In še na koncu, glede izkušnje številnih državljanov po celi Evropski uniji, o tem, ko se odpravijo v Pakistan, obstaja trend e, ugrabljanj in celo uboje, umorov slišal sem za primere po celi Evropski uniji, zlasti pa iz Združenega kraljestva, eh, Parvin, Jusuf in tako dalje. Trije britanski državljani so bili ubiti, nihče, nikomor ni bilo sojeno in ni bil obsojen za to. Uh, Mohamed Egbar uh, um, je bil ugrabljen, potem se je vrnil v Združeno kraljestvo, potem se je vrnil v Pakistan zato, da bi dosegel obsodbo, tam pa so ga ubili. Ali lahko povem še nek primer, zelo ganjiv primer iz Združenega kraljestva, zadeva šestletno deklico Atea Anjen Wilkinson, ki je trenutno na sodišču, njen oče je v njen oče je v, hm, <clears throat> v zaporu, zaradi tega, ker ne želi, jo je ugrabil in ne želi povedati, kje je uh, nekje, nahaja se nekje v Pakistanu in um, potrebujemo vašo pomoč, da bi nam povedali, da je z njo vse v redu in da bi jo lahko vrnili v Združeno kraljestvo. In, uh, um, gospa zunanja ministrica, ali nam lahko zagotovite, da boste naredili vse, kar je v vaši moči, da nam boste pomagali pri eh, torej, vrnitvi te britanske državljanke. Najlepša hvala. Hvala. Čeprav so vse te zadeve zelo pomembne, govorite veliko predolgo in resnično vas moram prositi, da ste krajši v svojih vprašanjih ministrici. Ali lahko prisluhnemo še enemu vprašanju? Izvolimo, izvolite. Teh, Najlepša hvala, gospod, gospod Milan Mon govori. Ali lahko prosim, gospod ministrica, da si nadene slušalke, kaj ti govoril bom v svojem jeziku. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili in začetek, mm, torej popovdan ponedeljkov popovdne zagotovo ni dober čas za obisk parlamenta. Um, jaz, ki prihajam iz Španije, potrebujem kar nekaj časa za to, da pridem v parlament. Zelo pa nas zanima in zato smo se vsi tukaj udeležili. Še enkrat se ne zahvaljujem, da ste, da ste prišli. Kratko vprašanje, gospa ministrica. Po izvolitvi predsednika Obama, kako vidite odnose, kako gledate na odnose med Pakistanom in Združenimi narodi, eh, združenimi državami. Eh, v zadnjem času je bilo v teh odnosih kar nekaj napetosti in težav. Ni šlo za lahke odnose in mirne odnose. Mislim, da obstajajo težave, ki so bili delno že, eh, delno že rešene, kajti NATO vesile so v Afganistanu in delno pokrivajo tudi vašo državo. Kaj pričakujete od novega mandata predsednika Obame glede do odnosov do NATO in do Združenih držav Amerike? That's, uh... Najlepša hvala. Najprej ponedeljek popovdne je slab čas za vse parlamente, ne samo za evropske parlamente, tudi pri nas je to težko. Začela bom z zadnjim vprašanjem. V zadnjih letih smo imeli težke odnose z Združenimi državami in to pa zaradi napačnega dojemanja. Mislim, da so naše razlike, pravzaprav naše skupne težke v Pakistanu je ena, e, eden izmed najbolj, najbolj zanesljivih deležnikov v. Um, v uh, miroljubnem procesu in Pakistan bo, si bo prizadeval za to, da bi prišlo do mira. Boj proti terorizmu, terorizmu tudi tukaj. Uh, terorizem napada naše ljudi, naše gospodarstvo, naše države, verjetno bolj kot katerokoli državo. Mi smo prvi deležniki, ki bomo zagotovili, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, zato bi se bomo borili proti vsaki skupini, ki uporablja nasilje. Uh, zato, da dokaže svojo moč. Ka, kaj pričakujemo od predsednika Obama, ste me vprašali. Najprej želim povedati, v zadnjih šestih mesecih smo, eh, so Združene države Amerike in Pakistan normaliz, skoraj normalizirale odnose in zato smo, eh, to nam je vljulo zaupanja in skušali bomo sodelovati skupaj, zato da bi imamo skupni cilj Eh, do Afganistana imamo tudi skupne cilje v regiji in zato mislim, da bomo lahko skupaj sodelovali. Naša pričakovanja so seveda, da bo v Afganistanu ne bo nobenega varnostnega vakuma, da bo prišlo do odgovornega eh, prehoda in to so tudi pričakovanje Združenih držav in vseh drugih držav. V odnosih do pa, NATO pa menimo, da imamo skupni cilj v Afganistanu, pa tudi sicer mislimo, da so naša, eh, naše odnosi z NATO um, ehm, dobri in da bomo še naprej sodelovali. Potem, v Pakistanu je si ka, Pakistan zelo prizadeva v odnosih do Indije. Um, torej, gledamo naprej in gledamo na odnose z Indijo z regionalnega stališča. Vemo, kje smo v, v Bruslju. Regije tukaj štejejo, ne pa države. Evropska unija kljub izzivom je odličen primer um, regije, ki sodeluje. In mislim, da bo tudi, upam, da bi tudi pri nas lahko prišlo do tega. In odnose z Indijo je nekaj, um, česar smo, smo, uh, na kar smo ponosni. In mislim, da bomo lahko tako nadaljevali. Malala, mislim, da je združila tudi velik del Pakistana. Potem ste govorili o volitvah in opazovalnih misijah. Uh, um, to je delo eh, volilne komisije in vlade, da dovoli misijam, da se uh, da opazujejo, torej da se pridružijo, vendar pa sem vam zagotavljam, da bo Pakistan to dovolil. Potem ste omenili tudi druga vprašanja glede mm, ljudi, Eh, določenih ljudi. Mm, prosili ste me za osebno mnenje. Podrobnosti posameznih premilov ne poznam, pa jih bomo eh, še proučili in naredili, kar je v naši moči. Gospod Tenok, najprej mislim, da vaše informacije, da so je ločina, muslimanska ločina v Pakistanu prepovedana. Ta informacija ni pravilna. Upam, da boste to lahko popravili eh, v prid Evropskemu parlamentu in vsake druge razprave na to temo. Ti muslimani so celo eh, člani eh, pakistanskega parlamenta in nikakor niso prepovedani. Potem ste omenili vprašanja človekovih eh, pravic, ehm, umore ženski in tako dalje. Prva sem priznala, da Pakistan kot druge eh, države v razvoji, eh, da ga ni strah izzivov tako na socialnem eh, ravni, kot tudi na drugih ravneh. Vendar pa priznavam, da v zadnjih štirih letih je Pakistan naredil velike korake naprej pri spopadanju s temu izzivi. Na začetku sem vam dala nekaj primerov zakonodaje, ki smo jo predlagali, zaščite je žensk in zaščite vseh tistih, ki so gospodarsko in socialno ranljivi in upamo, da bo naša družba se hitro spremenila in postala taka, kot so številne vaše družbe. Vendar pa moramo biti potrpežljivi in spodbujati drug drugega, da si bolj prizadevamo in vi nam morate pri tem pomagati. Potem ste omenili uradne obtožbe, mislim, da govorite tukaj o izjavi izpred leta in pol združene države sodelujejo z Pakistanom. Ali vam lahko tukaj povem, da nedavno je Kongres Združenih držav eh, eh, mrežo Agani proglasil za nedovoljeno. Mi sodelujemo z združenim, eh, združenimi državami. Prosili so nas za mnenje in naše mnenje je, da nimamo nobenih povezav z tem, s to mrežo, oni niso pakistanski državljani in če bo kakršnakoli mreža, um, pakistanska mreža, um, jo obsodili, da je teroristična, bomo mi seveda sodelovali. Vendar pa to je seveda stvarnost, ki obstaja v regiji in s tem se je treba uh, spopasti. Večkrat sem povedala in tudi tukaj bom povdarila, Pakistan meni zaradi dobrih razlogov, da kakršnakoli entiteta, ki uporablja nasilje, ne more biti prijateljica Pakistana. In zelo se trudimo sodelovati z uh, Afganci in z drugimi državami. In upam, da si bomo lahko med sebojno pomagali. In še ob koncu komentar o ženskah in zunanje ministrstve. Kathy eh, Ashton, visoka predstavnica EU, je nekdo, eh, ki ga imamo z veseljem med seboj in eh, na katerega smo ponosni in tudi vi bi morali biti ponosni na njo, kajti mislimo, da je zelo učinkovita. potem pa eh, socialne in gospodarska vprašanja, to sem že odgovorila. Najlepša hvala, gospa ministrstva, še štiri prijave k besede uh, imam. Ura je 10 do 4, ob 4 imamo glasovanje, zato vas resnično prosim, da boste kratki, tako da bo eh, ministrica imela čas za odgovore. gospod Hiskart bo prva in potem še trije poslanci. Resnično bi bila hvaležna, če bi lahko zastavili vprašanje v, um, enem, v eni minuti. Najlepša. Hvala. Gospa ministrca, zelo sem zadovoljna, da ste lahko danes tukaj z nami. Moje prvo vprašanje zadeva odnose z Islamsko, Islamsko republiko Iran in kako to nagledate v geopolitičnem kontekstu eh, um, in kako gledate na te izzive, ki so po našem mnenju izjemno resni. Drugo vprašanje pa je svoboda govora in zlasti dostop do informacij na spletu. Ker živimo v medsebojno povezanem svetu, približno 50 milijonov uh, spletnih strani obstaja v pa Kistanu vendar pa obstaja še vedno uh, velika eh, cenzure in to vpliva tudi na druge države. Kako vi to gledate, na to gledate? Ali je YouTube še vedno uh, prepovedan in zablokiran v Pakistanu in ali je vaša država dala kakšen predlog uh, za, na sestanku uh, um, telekomov, ki se danes, staje, danes in jutri sestajajo v Dubaju. Hvala, to je bilo zelo kratko vprašanje. Upam, da bo tudi naslednji govornik lahko sledil temu vzoru. Hvala, gospa predsedujoča. Želel sem se zahvaliti ministrici. Želel se, torej osredotočil se bom na vprašanje. Pravi gospod Šolc, najprej bi želel vprašati, kakšno je stališče vaše države glede pravkar priznanega eh, statusa Palestine kot države eh, opazovalke v Združenih narodov. Kaj pa pravite glede pobude banki Muna, da bi um, Bližnji vzhod imenoval za posebno območje. Kaj pa glede uh, sodelovanja med pakistansko industrijo in uh, nemškim podjetjem, ki uporablja majhno orožje, ki se po celem svetu uporablja v raznih konfliktih? Obstajajo poročila, da gre za orodje, ki je licenc, ki ima licenco in se to orodje uh, prodaja v uh, raznih ža, kriznih žariščih na bližnjem, orožje, orožje se prodaja na, bližnjem, na žariščih na bližnjem vzhodu. Atkins, Hvala, gospod Atkins. Zelo kratek sem, vedno sem kratek, kot veste. Khan pravi, da je Pakistan ena izmed najbolj skorumpiranih držav na svetu. Ali je to res in kaj počnete na tem področju? In drugič, kaj pa, kdaj boste spremenili zakon o krivovirstvu in kdaj boste to spremenili, v, eh, če želi Pakistan postati demokratska država? Gospod, gospod Poselt. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa ministrica. Imam eh, dvoje klasičnih sonanje političnih vprašanj. Kolegica Šake je že govorila o geopolitičnem pomenu Pakistana in eh, mene sedaj zanima, kakšni so vaše odnosi z zalivskimi državami, kjer živijo mnogi Pakistanci in imate eh, tradicionalne povezave, so pa tam mnogi problemi in problematični dogodki. In potem z vidikom na osrednjo Azijo in zlasti Tadžikistan in Kyrgyzstan ali eh, njihova nestabilnost vpliva na eh, Pakistan. Se pravi, tu gre za dve pomembni sosednji regiji. Um, Hvala, mislim, da so to zelo zanimive vprašanje. Najprej bom povedala, da um, so to dobro vprašanja in tako nam dajo možnost, da razjasnimo um, stvari. Najprej, gospod Poselt, vprašali ste o geopolitičnih uh, vezeh z bližnjim vzhodom in ali nas skrbijo spremembe imamo moč, močne strateške odnose s številnimi državami, zlasti z državami uh, iz zaliva in številne države iz bližnjem vzhodu doživljajo spremembe in eh, prehodna obdobje. Mi podpiramo načelo uh, eh, teritorijalne um, integralnosti in neodvisnosti držav In če obstajajo mm, želje za spremembe in jih lahko izpeljajo, potem seveda Pakistan to podpira. To smo videli v Egiptu, v Tuniziji in upamo, da bomo imeli sedaj z Egiptom uh, trdnejše odnose kot z nedemokratičnim Egiptom. V predhodnosti eh, Pakistan je demokratična država, imamo močne, močno demokracijo v Pakistanu. Uh, Eh, govorili ste tudi o Tadžikistanu. Mislimo, da centralna. A, a, eh, sedaj odnose s Centralno Azijo, nestabilnost seveda presega meje in se širi zelo hitro in kar zadeva te države, imamo dobre odnose s temi državami in z a, eh, Centralna Azija postaja vedno pomembnejša za Pakistan, kajti če se bo Afganistan končno stabiliziral, upamo, da bomo lahko Afganistan uporabili kot uh, tranzitno pot za uh, trgovanje s številnimi od teh držav. Uh, kar pa zadeva na, mm, naš obisk, ki smo ga imeli v Islabanu, upamo, da bomo lahko naš ATP razširili tudi na Afganistan. Tako bomo vsi postali še pomembnejši deležniki pri. Eh, stabilizaciji Afganistana. In ko bomo Afganistan začeli uporabljati kot tranzitno pot, kajti gre za srce Azije, bo to oblikovalo gospodarske možnosti in dinamika bo postala zelo pomembna. Torej, eh, stabilnost centralne Azije je zelo pomembna za to, da bi dali to možnost tudi Afganistanu. Potem ste govorili o korupciji v Afganistanu in kaj počnemo na tem področju, ste me vprašali. Prvič, V parlamentu bomo kmalo imeli zgodovinsko zakonodajo glede nadzora nad eh, korupcijo in odgovornosti. Želela pa bi povedati, da tri leta in pol je ta vlada in prvič v zgodovini, eh, v zgodovini Pakistana je, je službo za boj proti korupciji vodil, vodila, vodil vodja opozicije. In to se je zgodilo prvič. Korupcija je iziva, iziv, s katero se mm, Pakistan, Pakistan bori tako kot številne druge države. Mi se seveda tega zavedamo in mislimo, da je to iziv za Pakistan. In zato, kot sem povedala, eh, smo, smo pripravili zakonodajo. Potem krivovirstvo. Želim vam povedati, da mm, Zakaj je to tako pomembno, eh, ta možnost, ki jo imamo? Prvič bi vam želela povedati, da od 253, mislim, 253 primerov eh, krivovirstva, še samo devet. V devetih primerih je šlo za nemuslimane. Vsi, pri vseh drugih primerih je šlo za krivovirstvo proti muslimanov. Torej, da, torej mislim, da nimate prav, ne dojemate prav te zadeve. Drugič, mm, sedite v mednarodnih mm, prestolnicah, sama eh, sem iz Islamabada in vedno, ko pridem sem, mi poveste, da berete o kršitvah človekovih pravic in socialnih pravic v Pakistanu. Sedaj vam bo zastavilo vprašanje, kaj ali kdo v Pakistanu piše o tem, ali Daily Telegraph, Washington Post, ali, ali dobijo ti informacije od, od svobodne civilne družbe v Pakistanu. Odkot prihajajo te informacije? To so bolečine, ki jih moramo dati skozi, zato da bomo postali resnično mm, svobodna demokracija. Glede krivovirstva želim povedati še, primer Žimša Maši. Ista deklica, ki so jo, eh, ki so jo preganjali, tako kristijani so jo preganjali tudi muslimani. In ista družba je izpostavila to, tega muslimana in ta musliman je sedaj v zaporu in je postal in sedaj želite videti, kako se mi s tem spopademo in zaupam, da naša država s civilno družbo, s pravosodjem, z parlamentom, najbolj pomembno z parlamentom, ki pripravlja zakonodajo, se spopada s temi težavami in zelo praktično se s tem spopadamo. In resnično cenimo, da vas to skrbi, kajti naravno je, da vas to skrbi, vendar pa vam želim povedati, da veliko da ukrepamo na tem področju. Potem vprašanje glede statusa Palestine kot opazovalke v Združenih narodih. Seveda mi to podpiramo. Potem pa še orožje, ki se potem, mm, ki ga potem najdemo v raznih kriznih žariščih, mi nismo del teh konfliktov in morda to ne zveni zelo kredibilno, ampak lahko pogledamo tudi podrobnosti. Potem pa še kašmirski konflikt. To je zelo pomembno vprašanje, kaj ti menimo, da do klaš, kašmir, dokler ne bo do ta vprašanja rešena, potem nekateri ljudje so v preteklosti skušali netiti sovraštvo med tema dvema državami. Torej, dokler ne rešimo Kašmirja, tudi druge težave ne bodo rešene. Kaj pa nas čaka? Ali lahko to rešimo z večjim sovraštvom drug do drugega? Pakistan meni, da ne. Ali to lahko rešimo s pomočjo vojne in vojaškimi operacijami? Uh, Pakistan pravi, da ne. Pakistan meni, da to lahko rešimo samo z dialogom. In zato je zelo pomembno, da vključimo tudi dva predstavnika e, iz Kašmirja v ta dialog, tako da bodo lahko tudi ta dva prispevala. Torej, veliko ulagamo v odnose z Indijo in morda lahko začnemo z reševanjem uh, um, vprašanj, ki niso tako zapletena. Nekatere rešitve smo skoraj že rešili. Nekatere težave smo skoraj da rešili. In potem še zadnje vprašanje, ki zadeva Islamsko republiko Iran in izzivi. Na začetku sem govorila o tem, kako je naša vlada zelo pomembna. Uh, da se osredotočimo na to regijo in da izboljšamo odnose z vsemi državami v tej regiji. Seveda moramo izboljšati povezave z Indijo, ampak tudi z Iranom, kajti Iran ima dolgo mejo z Pakistanom in zato si stalno prizadevamo za izboljšave povezav z Iranom, tako kot se prizadevamo za boljše odnose z vsemi drugimi sosedami. Mislimo, da je v tej regiji pomembno, da imamo stabilnost in to lahko m, mm, dosežemo samo z boljšimi povezavami. Vsaka država ima pa pravico do eh, miroljubne uporabe uh, atomske energije, dokler se Iran seveda drži mednarodnih pravil. Potem ste govorili o svobodi govora in cenzuri. Gospa, če pridete v Pakistanu in doživite naše, torej in preberete naš tisk, boste vedeli, da je tako svoboden kot vsak drugi. Te, tega vprašanja mi ne jemljemo lahko. Kar zadeva pa YouTube, to je bil incident in tukaj smo se odzvali na varnostna vprašanja v Pakistanu. Tako kot so to naredile številne države, smo tudi mi prosili, da je YouTube zablokiral določeno stran in ker YouTube tega ni mogel narediti, smo potem morali zablokirati vse. Določene, če bi lahko zablokirali samo določene strani, bi bili mi zelo zadovoljni. Gospa ministrica, najlepša hvala za vašo pripravljenost, za to izmenjavo mnenj z mojimi kolegi, poslanci in poslankami Evropskega parlamenta. Bilo je zelo zanimivo. Opravičujem se seveda tudi za sedanje vremenske razmere v Bruslju. Upam, da se bo vreme popravilo. Najlepša hvala, da ste bili tukaj. Um, My pleasure. Kolegice in kolegi, lep popovdan vam želim. Začnimo z glasovanjem, ker imamo poln dnevni red za danes popovdan. Po glasovanju bomo imeli razpravo o situaciji v Egiptu. Eh, gospod Bernardino Leon, eh, posebni predstavnik za eh, južni in vzhodni Mediteran, sredozemlje bo pač tudi prisoten. Sedaj se lotimo Eh, pravzaprav eh, eh, prvega doseja. Tu ga imamo dvakrat, pravzaprav ne spraševati, zakaj strategija za družbeno odgovornost gospodarskih družb izpod spodbujanje interesov družbe in pot k trajnostnemu in ključujočemu okrevanju. Kolegice in kolegi, začnimo z glasovanjem. Tudi jaz moram vzeti svoj kartonček. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Dva za, proti, vzdržani. E, se upravičujem. Prva, e, prvi predlog spremembe z ustnim dopolnilom za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe dva za, ne, e, brezpredmeten. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri, brezpredmeten, kompromis ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. E, osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Stršani sprejeto. Kompromis 3 za, proti, stršani sprejeto. Kompromis 4 za, proti, stršani sprejeto. Kompromis 5 za, proti, stršani sprejeto. Ustni predlog spremembe 3 za, proti, stršani sprejeto. Ustni predlog spremembe 4 za, proti, stršani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis osem za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis devet za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 37 eh, za, proti, 36 eh, eh, zavrnjeno, 37 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uh, 41 za, proti, vzdržani sprejeto, 42 za, proti vzdržani sprejeto, 43 za, proti vzdržani. Mislim, da moramo preveriti. E, predlog spremembe 43, elektronsko preverjanje 43. Konec glasovanja. Zavrnjeno v vsakem primeru. Zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti. Ta moramo preveriti. Se pravi 46 elektronsko preverjanje. Še en kolega, končajmo glasovanje, zavrnjeno. Torej, zavrnjeno 27 proti 19 za. Sedaj bomo glasovali elektronsko o osnutku mnenja. Prosim, kolegice in kolegi. One more colleague. Še en kolega. E, on ali ona očitno ne bo glasoval. Končajmo elektronsko glasovanje. Sprejeto 41 za, 1 proti. Gospa Dati. Gospod predsednik. Gospa Saifi glasovala sem eh, za, pisalo pa je vzdržana, torej nekaj ni v redu z mojim strojčkom. To smo zabeležili. Eh, sedaj moramo ponovno glasovati o tem mnenju in začenjamo z ena. Gospod Mauro. Gospod predsednik, glede na to, da moramo ponovno glasovati, če se vsi, vse skupine strinjamo, da ohranimo se, glasovalni seznam, lahko znova uh, glasujemo samo o končnem glasovanju. Če imajo vse politične skupine isti glasovalni seznam kot pri prejšnjem glasovanju, eh, se strinjam, da sedaj ne bi glasovali. Ima eh, kakšna politična skupina kaj proti, zeleni? Samo ena točka je tu. V predlogu spremembe 40, tu smo imeli ustni predlog eh, spremembe 5. V prvem krogu eh, tega nismo slišali in menila sem, da bi pač morali to omeniti v drugem krogu. Se pravi, 40 Ustni predlog spremembe 5, ta ni brezpredmeten. E, morda sekretarjat ve bolje, kako je s tem, ali je brezpredmeten ali ne. Eh, ta ustni predlog spremembe je brezpredmeten, če je sprejet kompromis 10. To je mnenje sekretarjata tudi. Tu piše, če je sprejet in če je sprejet kompromis deset, se vključi v besedilo predloga spremembe 40 kot dodatek kompromisu 10. To pomeni, da smo naredili napako, ker pač nismo eh, glasovali o ustnem predlogu spremembe 5. To nam želite povedati in morda imate tudi prav. No, zdelo se mi je pomembno in besedilo je tudi komplicirano. Torej, kolegice in kolege, predlagam, da glasujemo samo o ustnem predlogu spremembe 5 in da potem sledimo predlogu skupine in da ne glasujemo še enkrat o vsem, temveč da vzamemo rezultate prvega glasovanja. Se pravi, ustni predlog spremembe 5 za. No, Najprej dajem besedo poročevalcu. Jaz eh, sem proti temu predlogu spremembe. To je predlog, ki je bil vložen zato da se vključi v kompromis. Vendar ta predlog eh, smo dobili šele v petek in zaradi časovnih razlogov tega nismo mogli vključiti in zaradi tega sem proti predlogu spremembe 40. No. Eh, če ste proti temu predlogu spremembe, potem ne moremo glasovati o ustnem predlogu spremembe v tem odboru in potem pač lahko prejdemo samo na naslednji dosje. O tem ne moremo glasovati torej. Eh, torej, eh, kot smo se dogovorili, sedaj ne bomo glasovali drugič, eh, povzeli bomo rezultate iz prvega kroga glasovanja in nadaljujemo z naslednjim dosjejem. Gospod Mario Mauro, predlog resolucije za zaključek razprave o izjavah sveta in komisije v zvezi s porazumom o partnerstvu in sodelovanju med EU in Irakom. Torej, kolegice in kolegi, začnemo z eh, 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Eh, 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 e, za, proti, vzdržani. Mislim, da moramo to preveriti po elektronski poti. 64. prosim, pokažite rezultate. Zavrnjeno, se opravičuje. Skupina socialistov ni bila posem jasna. E, 65 in 74 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, zdržani, sprejeto. E, 69 za proti vzdržani sprejeto, 70 za, proti vzdržani sprejeto, 71 za, proti vzdržani sprejeto, 72 za, proti vzdržani zavrnjeno, 73 za, proti vzdržani sprejeto, dva identična, 75 in 80 za, proti vzdržani, zavrnjeno 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno identična 77 in 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 4 za, proti, proti, stršani, sprejeto. Sedaj gremo na 90 za, proti, stršani, sprejeto, 91 za, proti, stršani, zavrnjeno, 92 za, proti, stršani, zavrnjeno, 93 za, proti, stršani, zavrnjeno, kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto. 99 za, proti vzdržani zavrnjeno, 100 za, ne se opravičujem, 101 gospod Kacin za, proti vzdržani. Preverili bomo elektronsko. 101. Konec glasovanja. Zavrnjeno z dvema glasovama razlike. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 103 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 105 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 107 za, proti, vzdržani, sprejeto, 108 za, proti, vzdržani, sprejeto, 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 112 in 113 identična za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 115 z ustnim predlogom spremembe 1. Gospa Kopa. Hvala lepa. Eh, imela bi ustni predlog spremembe, ki se glasi takole. Eh, priznava Eh, angažiranost eh, oblasti za prebivalce v dveh regijah prosi eh, države članice Evropske unije naj v skladu z sporazumom, o partnerstvu in sodelovanju storijo vse za to, da omogočijo repatriacijo prebivalcev teh regij in zato, da se pač ta problem razreši na iraškem ozemlju. Hvala lepa, gospa Kopa, sedaj pa gospod Mauro. Da, gospa predsedujoča, žal sem, sem moram biti proti temu ustnemu predlogu spremembe, kajti v predlogu ustnega spremembe ki je že ki je predlagan, že obstaja možnost, uh, možnost ravnotežene rešitve. In prosim socialistično skupino, da se obnaša odgovorno pri tem delu, kaj ti sicer bomo še bolj zapletli nadaljevanje glasovanja. Hvala. So you are against, uh... Torej, vi ste proti temu ustnemu predlogu spremembe. Da, proti uh, ustnemu predlogu spremembe, ki ga je predlagala socialistična stranka. Gospa Kopa, torej, vi ste, uh, mi smo pač proti ustnemu predlogu spremembe ELS. Potem uh, ne bomo glasovali o nobenem ustnem predlogu spremembe, se pravi 115 brez ustnega predloga spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejeto 115 v prvotni obliki brez ustnega predloga spremembe. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 117 za, proti, vzdržani, vzdržani sprejeto 118 za, proti stršani sprejeto 119 za, proti stršani zavrnjeno 119 bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto z dvema glasovama razlike. 120 za, proti, stršani. To moramo tudi preveriti elektronsko. Elektronsko preverjanje 120. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom razlike. 122 za, proti, stršani vzdržani sprejeto. 123 za, proti vzdržani sprejeto. 124 za, proti vzdržani sprejeto. 125 za, proti vzdržani sprejeto. 126 za, proti vzdržani sprejeto. 127 za, proti vzdržani sprejeto. 128 za proti vzdržani sprejeto 129 za, proti vzdržani sprejeto 130 za, proti vzdržani sprejeto 131 za, proti vzdržani zavrnjeno 132 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6 eh, v uvodni izjavi A za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 18 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto, 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, 24 za, proti, vzdržani, sprejeto, 25 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti vzdržani, sprejeto. 30 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 9 za, proti vzdržani, zavrnjeno proti ustršani sprejeto. 33 s ustnim predlogom spremembe 2. Gospod Kacin, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Imam ustni predlog spremembe kot kompromis, ki se glasi tako. Lahko bi se bistveno izboljšala operativnost delegacije EU v Bagdanu. Mnoge delegacije niso v um, Bagdadu, imajo pa začasne uh, delegacije v Arbilu in ker je pač lažje priti tja in s tem predlogom spremembe bi lahko pomagali našim uradom za to, da bi bili prepoznavni, vidni in da bi lahko pač podpirali dejavnosti v aprilu. Okay, somebody against this uh, oral amendment? Je kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe? Torej, glasujemo o 33 z ustnim predlogom, dve eh, za, proti, eh, zdržani. Ni jasno, prosim, da elektronsko preverimo predlog spremembe 33 z ustnim predlogom spremembe gospoda Kacina. Please, uh, Konec glasovanja. Zavrnjeno 28 proti 17 za. 35 za, proti, stršani, eh, zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, stršani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 41. Če nima nihče nič proti, uh, od 41 do 50. Uh, eh, From 41 to se pravi 41 do 50 z izjemo 43. Kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. In sedaj 43 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, vendar če želite, to lahko tudi preverimo elektronsko. Please close. Konec eh, glasovanja, tudi to je sprejeto, 52 za, proti, stršani zavrnjeno, 53 za, proti, stršani zavrnjeno. Eh, sedaj moramo glasovati o 54, ker predlog spremembe 30 ni bil sprejet. 54 za, proti, stršani zavrnjeno. Zdržani zavrnjeno. 55 isto za, proti zdržani zavrnjeno. Sedaj pa eh, uvodne uh, navedbe 1 do 14. To tudi lahko glasujemo v bloku. Za, proti, vzdržani, sprejeto se. Sedaj pa elektronsko glasujemo o snutku resolucije. Dobro, konec glasovanja. Sprejeto.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 So, colleagues, Naj vas spomnim, da je mnenje za mednarodno trgovino dalo mnenje, da bomo sedaj eh, glasovali o končnem glasovanju o osnutku uh, priporočila. Mi moramo glasovati elektronsko o tem. No, again, we need to repeat again, sorry. Ne, ponoviti moramo glasovanje, ker smo imeli tehnične težave. Dobro. No, no, Three more colleagues. Še tri kolege potrebujemo. Še dva? Še enega? Ok, let's close the vote. Konec glasovanja, sprejeto. 47 za, 2 vzdržana. Hvala lepa. The next Naslednji dosje je vključevanje migrantov, njegovi, njegovi učinki na trg dela ter zonanja razsežnost koordinacije v zvezi s socialno varnostjo, poročevalec Kristjan Dan Preda. Eh, začnimo takoj z ustnim predlogom eh, ena za proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe dve v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe tri za, proti vzdržani sprejeto, kompromis ena za, proti vzdržani sprejeto, sedem za, proti vzdržani sprejeto, osem za, proti staršani sprejeto, de, deset za, proti staršani sprejeto, enajst za, proti staršani sprejeto, kompromis dve za, proti staršani sprejeto, sedemnajst za, proti staršani sprejeto, osemnajst za, proti vzdržani sprejeto in sedaj elektronsko glasovanje o osnutku mnenja v spremenjeni obliki. Konec glasovanja sprejeto 46 za, 2 proti, 1 vzdržan. Gospod Preda, poročevalec. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, drugem delu amantmaja 2 smo glasovali, čeprav pravzaprav o tem ne bi smeli glasovati zaradi tega, ker je bil uh, predlog spremembe ena že sprejet. Uh, se pravi, pri dvojki smo imeli v dveh delih, uh, vendar o drugem delu ne bi bilo treba uh, glasovati zaradi tega, ker uh, je bil sprejet ustni predlog spremembe ena. Yeah, you're right prav imate. Bilo je pa tudi eh, zavrnjeno, če se prav spomnim. So means, uh, fails, fail. Se pravi, to je brezpredmetno. Smo zabeležili, hvala lepa. So that was eh, the last. To pa je bilo tudi zadnje mnenje, o katerem smo glasovali danes popovdne. Gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu, situacijo v Egiptu. Tu imamo še nekaj minut premora pri tem. Kolegi, pravkar sem izvedel, da bo gospod Leon tu ob petih, kar pomeni, da imamo sedaj premor, ki bo trajal 15 do 20 minut. Prosim, da ste tu ponovno ob petih, ko nadaljujemo. We try to. Skušali bomo poskrbeti za to, da bo gospod Leon tu takoj, ko se bo dalo.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

So, colleagues, we can uh, start, Mr. Leonis. Začeli bomo kolegi, gospod Leone je tu z nami. Naslednja tema je situacija v Egiptu. Najprej bi pozdravil gospoda Leona, ki je posebni predstavnik za regijo Južnega sredozemlja. Pozdravljam ga tu v našem odboru. Resni pomisli, ki obstajajo glede ustavne izjave iz 22. novembra. Predsednik Mursi je podal to izjavo in ta izjava je v nasprotju z demokratičnimi načeli, v nasprotju s pravili vladevino prava. Pravosodni nadzor je paraliziran, kajti predsednik Marsi ima neomena pooblastila in vse predsedniške odločitve in dekreti imajo imuniteto. To je zelo zaskrbljujoče. Ustavna izjava ščiti svet in ustavno skupščino. To pa je bilo izdano nekaj dni pred odločitvijo ustavnega sodišča glede zakonitosti senata v parlamentu in glede ustavne skupščine. Ustavna izjava prihaja v kritičnih trenutkih v tem demokratičnem procesu v Egiptu, ko morajo biti vse politične sile enakovredne. Pogovarjati se morajo o snotku resolucije, o referendumu 15. decembra bo to potekalo, parlamentarne volitve pa na začetku prihodnjega leta. Ustavna izjava je bila objavljena teden dni potem, ko je namenska skupina med EU in Egiptom imela srečanje, tudi vi ste bili tam. Večkrat ste povdarjali, kako pomembno je, da imamo demokratične reforme v Egiptu in da se osredotočamo na človeka prvice. Evropska unija je ponudila dolgoročno finančno pomo pomoč Egiptu in vso drugo pomoč, zato da bi lahko pokrili sredstva režima Mubaraka v Evropi. Danes si bomo izmenjali mnenje. Pogovorili se bomo o političnih in finančnih vzvodih Evropske unije v teh kritičnih trenutkih v Egiptu, tako da bo Egipt spoštoval demokratična načela vseh pravil. Treba spoštovati vladavino prava spodbujati dialog z institucijami v države. To je tudi pomemben preizkus novih temeljev evropske sosedske politike. Vprašati se moramo, kakšne so posledice načela več za več. Kakšen je vzvod Evropske unije v procesu pridobivanja premoženja? Seveda moramo imeti tesno partnerstvo z Egiptom, ampak istočasno Vsi moramo biti na jasnem glede temeljev partnerstva. Spoštovati moramo človekove pravice, temelje svoboščine, potrebujemo res demokratične institucije, tolerantno družbo in vladavino prava. Gospod Leon, dal vam bom besedo za opaske, za vaše misli, potem pa lahko prisluhnemo kolegom, potem pa bomo slišali vaš odgovor. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lepo popovdne, želim se skupaj, veliko zadovoljstvo mi je, da sem ponovno tu v parlamentu. Danes smo se srečali, da bi se pogovorili o Egiptu. Vem, da tu zbuja pojazni, da je to prioritetno v tej regiji za vse nas, zlasti, ker smo v zadnjih dveh tednih videli, kako se poglablja politična ločnica med tremi elementi tega političnega trikotnika. Vsi to tesno spremljamo. Tu imamo predsednika, muslimansko bratovščino po eni strani, po drugi strani imamo liberalce, nekatere opozicijske stranke, ki to podpirajo. Drugi del trikotnika je pravosodje, tretji del pa so opozicijske stranke in liberalne sile. Kot veste, se ta ločnica poglablja. Vse je še slabše takrat, ko je predsednik 22. novembra objavil ustavno izjavo glede ustavne skupščine in senata, ta dva naj bi bila zaščitena pred tem, da bi ustavno sodišče lahko razsojalo v, v teh organih. Potem je bil sprejet osnutek ustave, to je precej sporno, kot veste, v zgodnih urah v petek 13. novembra oziroma 30. novembra, potem, ko je bila ustava sprejeta, je prišlo do napovedi o protestih tisti, ki niso. Islamisti v petek pa so protestirali tudi islamisti. Prišlo je do teh protestov, ampak vseeno smo videli več tren, včeraj in danes, v Kajru in drugih kriptovskih mestih. Na ulicah smo videli proteste, veliko je tren, ni ekstremnega nasilja, ampak veliko je tren. Imeli naj bi tudi javni referendum o ustavi 15. decembra. Kot veste, više ustavno sodišče naj bi včeraj razsodilo o zakonitosti ustavnega sodišča. Islamski protestniki so obkolili stavbo, ker so odločali o tem in kljub pozivom številnih političnih akterjev, vključno z vodstvom stanke za svobodo in pravosodje, so omejevali sodnike, čeprav so jih pozivali naj ne omejijo sodnike. Sodišče je prekinilo vse razprave, kajte sedaj poteka pravosodna stavka. Kot veste, je prišlo do poziva sodnikom, da bojkotirajo ta referendum. Pozneje v nedeljo je sindikat sodnikov, sindikat, ki zastopa vse po celotni državi, napovedal, da zaenkrat zavračajo kompromis. Še enkrat je bila potrjena odločitev, da ne bodo nadzorovali referenduma in volitev prihodnosti. In čeprav odločitev tega kluba sodnikov ni zavezujoča za pravosodne akterje. Istega dne je stranka za svobodo obsodila sodnike, da se neprimerno vključujejo v to razpravo. Nacionalna fronta je obsodila Morsisko za referendum, ustava naj ne bi bila zakonita. To je bilo zavrnjeno in pomembne politične osebnosti so podale izjavo. Samer Musad je v soboto povedal, da je bilo to sprijeto brez precedensa, ta ustava, in ljudje spoh niso imeli časa, da bi se pogovarjali o sebini ustave. Številne politične stranke so izrazile svoja mnenja, Napovedale so nove proteste jutri pred predsedniško palačo v Kajru. Osemnajst političnih strank je podpisalo to izjavo, vključno z ustavno stranko, to je Demokratska socialna stranka, Nacionalna fronta, stranka 6. julija, stranka za svobodo in Dekaja Movement. Opozicija v večini bojkotira referendum ali pa zaenkrat predlaga, da se o tem ne glasuje. Ampak naj vam povem, da na srečo niso vsi, ki podpirajo vlado opoziciji takšno položaju. Nekateri predlagajo celo rešitve, nekateri skušajo zgraditi mostove. Pred nekaj minutami smo videli nov predlog, morala Sadada, to je nekdani predsedujoč odbora za človekove pravice, predlagal je rešitve, da bi skušali zgraditi mostove, zato bi našli skupne rešitve za vlado, predsednika, opozicijo in za pravosodje. Visoki predstavnik Evropske zunanje službe, posebni predstavnik, je bil z nami v zelo tesnem stiku. Pogovarjal se je z najbolj pomembnimi političnimi predstavniki, z zunanjim ministrom, s predstavniki najpomembnejših političnih strank, s predstavniki iz organizacij civilne družbe in s predstavniki institucij. Naše sporočilo je bilo, da je sedaj ključnega pomena zgraditi močen konsens med vsemi političnimi silami, zato da bi dosegli dogovor s pravosodjem, da bi se izognili ustavnemu sporu. Prav tako naj bi se začel referendum, ampak šli naj bi po pravi poti, vključili naj bi vse segmente družbe, spoštovali naj bi vladavino prava, treba je upoštevati tudi neodvisno sodstvo, človekove pravice, enakopravnost in dostojanstvo za vse. Pravzaprav smo na njih naponavljali to, da potrebujemo ključna demokratična načela za vse egiptovske akterje. Treba je zgraditi močno pluralistično demokracijo ob spoštovanju porazdelitve oblastil treba spoštovati vsa pravila v zelo vključujočem procesu, kar je, pomeni, da je treba spoštovati manjšine. Mogoče ste nekateri videli mojo nedavno izjavo, ta je bila javna, ustrajal sem nad tem, da moramo spoštovati manjšine. To je ključni element demokracije. Ne gre le za volitve. Gre za vključujoč proces, zlasti v teh fazah tranzicije. Seveda, potrebujemo tudi neodvisnost pravosodja. Potrebujemo svobodne medije, neodvisne medije, svobodo izražanja. To je ključno, to so ključne načele. Z tega vidika gledano smo se bili na jasnem. Tu obstajajo močni argumenti na vsaki strani, ampak kaj je pomembno za nas? Da pazimo na to, kar sem rekel, da iščemo skupne temelje, da oblikujemo konsens. Mi menimo, da je predsedniški dekret tak, da ne vsebuje konsenza. Z tega vidika gledano je bila to napaka. Zato menimo, da če bomo oblikovali konsenz, je to odgovornost, ki velja za vse politične akterje, vse sile v Egiptu. Seveda imamo vedno posebno odgovornost, ki je na vladi. Imamo posebno odgovornost predsednika, Ampak to je odgovornost, ki velja za vse politične akterje. Pravzaprav smo nedavno imeli, kot je spomnil predsedujoči, sestanek namenske skupine med EU in Egiptom. In to je odlično orodje, ki ga imamo, da sodelujemo z egipčani. To ni konec sam po sebi ne gre za samo izjavo, to je tudi začetek procesa med Evropsko unijo in Egiptom. Nekateri v naši ekipi so te nove odnose opredelili kot novo pogodbo z Egiptom, ki temeli na tem, da spodbujamo mir, blaginjo, stabilnost na podlagi vseh vrednot moramo spoštovati socialno pravičnost, razvoj, člo, vladavino prava, človekove pravice in dobro upravljanje. To je zelo dober dokument. Tu imamo odstavek, odstavek o človekovih pravicah, o demokraciji, konsenzu, o vključevanju. Vse to je zelo močno poudarjeno. In skupaj s to izjavo naj poudarim, da imamo tu zelo pomembno udeležbo nekaterih članov Evropskega parlamenta. Nekateri so tu danes z nami, kot recimo gospod Salafranka ali pa gospa Anemi Udobrok. Potem imamo sestanke s civilno družbo. Za časa dela namenske skupine tudi potem smo povabili na sestanke predstavnike civilne družbe, političnih strank, opozicije. Skušali smo organizirati sestanek, ki bi bil sam po sebi pluralen, odprt. Tu bi oblikovali nova orodja, nove naloge za dialog med obema stranema, tudi med institucijami na obeh stranih. Pred nami so težki časi. Prihodni tedni ne bodo lahki, do referenduma, tudi po referendumu stvari ne bodo lahke. In trdno verjamemo, da moramo zaenkrat biti osredotočeni na več Evrope v Egiptu. To je odgovor. Več Evrope, več zavez v Egiptu potrebujemo, več dela, zato da bi skušali prispevati k temu konsenzu, k temu vključevanju. To mora biti odgovor. Pravzaprav je Evropska unija v nekatnem položaju. Verjetno je edini pomembni partner v mednarodni skupnosti, ki ima takšno orodje, kot recimo ta namenska skupina. Končni izjavi je bilo to omenjeno in tu vidimo odgovornosti, ki jih imamo. To je naš unikatni položaj. To je pot, po kateri moramo iti v naslednjih dneh. Ko bomo delali s temi, ki gradijo mostove, ne bo lahko. Tu imamo Evropsko zunanjo službo, pa tudi poslance tu, ki lahko odigrajo pomembno vlogo. In vse spodbujamo k temu, da odigrajo pomembno vlogo v prihodnih dneh. Sogovorci v Egiptu, se morate pogovarjati z vladno stranjo, z opozicijami, s institucijami v Egiptu, kajti končna rešitev, končna situacija v Egiptu bo ključnega pomena za to državo, to bo ključno za regijo in to bo ključnega pomena tudi za Evropsko unijo. Kajti to je skupna prihodnost te regije vztrajam na tem. Iz našega vidika gledam, potrebujemo več Evrope, več vključnosti, več zavez. Delati moramo skupaj s tistimi, ki skušajo graditi mostove in ki skušajo iskati rešitve. Hvala. Hvala, gospod Leon. Najprej bi dal besedo tistim poslancem, ki so šli v namensko skupino med EU in Egiptom. Gospod Salafranka, gospod Mec, gospod Salafranka najprej. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi gospodu Leonu, hvala posebnemu predstavniku, ker je prišel k nam danes ta odbor po zahtevi odbora prejšnji teden. Zanimivo je bilo slišati, kaj ste rekli o tej zelo zaskrbljujoči situaciji, ki se dogaja sedaj v Egiptu. Kot se spomnite, smo pred nekaj tedni praznovali uspeh namenske skupine v tej državi. Ta predsedniški dekret je tako zelo zaskrbljujoč. Gospod Leon. Gospod Ned bi se verjetno strinjal, ko sva se srečala v svetu. In ko smo se pogovarjala, smo videla, da je ustavna skupščina opravila potrebno delo. Skušali so rešiti nekatera preostala konfliktna vprašanja, ko je šlo za izvajanje šariatskega prava. To naj bi bil primarni vir prava. Pogovarjala sva se s predstavniki liberalne manjšine in takrat smo slišali sporočilo. Skušali so priti težave s konsenzom, zato da bi se izognili glasovanju. Žal se to ni šlo. Posebni predstavnik je podal zelo pragmatično vizijo teh težav, s katerimi se soočamo. Pozdravljam to. Zato bom postavil zelo direktno vprašanje. Če pa ustavno sodišče, ki je po volitvah izvolilo ustavno skupščino. Sprijelo odločitev, da je treba razpustiti ustavno skupščino. Kaj potem? Kakšna je alternativa? Ustava namreč potrjuje mandat predsednika Mersija za štiri leta, za toliko časa je bil izvoljen, To pomeni, da bi morali ustavo ratificirati v mesecu dni po volitvah. Moje vprašanje je zelo direktno. Kakšna alternativa obstaja to? Če ta ustava ne bo sprejeta, potem še eno vprašanje. Kaj EAS oziroma zunanja služba meni o ustavnem besedilu? Če je to podprla večina. Ampak če to ne temelji na demokraciji, kaj menite? Kakšne so možnosti pri doseganju konsenza? Omenili ste nov predlog. Kako bo s kompromisom, če bo to sprejeto? In še zadnje vprašanje, če smem. Glede na okoliščine. Če ne bi priklicali dekreta, nekateri poslanci mislijo, da se bo to zgodilo, nekateri pravijo, da bi bilo to zaželeno, ampak ali bi bilo zaželeno, za nas, da bi prekinili pomoč EU, ste imeli priložnost pogovoriti se z vladami, državami, članicami glede te možnosti prekinitve pomoči. Vem, da številne države članice vojaško pomagajo Egiptu. Kako je s tem? Hvala, gospod Salafranka. Gospod Mec. Ja, hvala lepa. V imenu skupine bi se zahvalila gospodu Leonu, ker je danes z nami in ker je pripravljen na razpravo. To je zelo težka situacija, številnih vidikov gledano. Tudi jaz sem bila med poslanci, ki so bili prisotni v namenski skupini. Po eni strani sem dobila občutek v nekaterih odgovorih, ko smo se pogovarjali s sogovorci tam v šura svetu in tudi z novinari, da dobivamo odgovore, ki bi jih mi radi slišali, ali no, oni vedo, da bi jih mi radi slišali. Tak občutek sem imela med drugim. Ampak dobro, mislila sem, čas bo vse pokazal. Videli bomo, če delujejo skladno s tem, kar pravijo, ali pa so tole besede. To je bilo eno. Potem še nekaj, kar me je presenetilo. Skoraj tri ure smo se pogovarjali s člani šure iz različnih političnih skupin. In Videla sem, da je bilo tam nekaj paranojeno, skoraj da paranoja je bila to. Zavračali so vse, kar bi lahko bilo neko poseganje iz tujine. Na to ne smemo pozabiti. In tretje, na kar ne smemo pozabiti, ali pa tretje in četrto, in to je zelo pozitivna vloga predsednika Morsija pri posredovanju, ko je šlo za premirje v Gazi. To ni nekaj, kar lahko kar zanemarimo, da to ni pomembno, to je pomembno. In končno, če se spomnim nazaj za nekaj let, to sem že rekla, morali bi se zazreti nazaj in po si pogledati napake, do katerih je prišlo po prvem krogu svobodnih uh, volitev v krožjih v Alžiriji, imeli smo večino, to so dobili islamisti. Nikoli ni prišel do drugega kroga volitev. V prvih tednih je prišlo do olajšanja posod po svetu, potem pa je prišlo do izbruha in državljanske vojne med civilno družbo tam. Torej, ne smemo pozabiti na vse te elemente. Pa glede na vse to, moram iskreno priznati, da imam občutek, da me vsaj sram, zaradi tega, ker je predsednik Morsi po sopredsedovanju na enem izmed sestankov namenske skupine trdil, da je zavezan demokraciji, nekaj dni pozneje pa je izdal ta predsedniški dekret, ki ga vsi poznamo. Nihče tega ne podpira, nihče izmed nas. Sedaj pa imamo vprašanje za vse nas. Drug druge moramo v to vprašati kaj je najboljša pot naprej za to, da bi ta dekret bodi si prilagodili, bodi si preklicali. Kako naj to storimo? Javno? Da javno ogovarjamo predsedniku za to ali obstajajo drugi načini? Načini, gospod Leon, pravite nekaj in to je moje zadnje vprašanje. Ali menite, da obstaja kakšno upanje, če na referendumu ne bo šlo preslabo, da bi imeli dovolj sprememb dekretu za to, da bi lahko prišlo do izboljšanja situacije, ali menite, da je to brezupno, ali menite, da je prišel čas za veliko hudih pritiskov na njih, kajti ta režim je oslabljen in lahko bi pritisnili na njih. Hvala, gospod Nec. Sedaj pa dajem besedo gospodu Panceriju, ki je tudi član delegacije v Magrebu. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nikakor ne postavljam pod vprašaj dejstva, da je predsednik Egipta odigral pomembno vlogo pri posredovanju eh, premirja in dobil je tudi mednarodno priznanje, vendar pa se mi zdi, da je to priznanje upora, uporabil za to, da je naredil to, o čemer se pogovarjamo. To je dejstvo. Država je za nas, za Evropsko unijo, zelo pomembno, tudi zaradi ravnovesja, ki ga um, igra, vloge za ravnovesje, ki ga igra na, na bližnjem vzhodnem območju. Sprašujem pa se, če, ta, če se bo ta politika nadaljevala ali. Ni to celo strategija za to, da bi si pridobil nov prostor za bodočnost, zato da bi se egiptovska družba znašla pred novimi dejstvi. Mi tega ne moremo soditi. Uh, kaj ti sicer bomo um, v zelo težki situaciji uh, in tudi demokratični prostor bo v zelo težki situaciji. Strinjam se z gospodom Salafranko, ko se sprašuje, če bi mi morali izreči svoje mnenje o besedilu ustave. Tukaj gre namreč za vprašljivo demokratičnost in odpirajo se zelo problematični scenariji. Sprašujem se. In sprašujem vas, mislim, da nas ne pripriča pre, m, linija, ki pravi, da uh, je potrebno več Evrope. Mislim, da je danes in ne jutri trenutek, ko je treba dvigniti glas in sprožiti načelo nove sosedske politike in načela več za več, kajti moramo pozitivno vplivati na ta proces. Ob koncu vas še prosim za mnenje o vlogi Združenih držav, kajti mislim, da niso prisotne in o vlogi vojakov, eh, ki morajo ostati zunaj tega sporo, kajti zdi se mi, da v naslednjih dneh lahko pride do težke situacije. Najlepša hvala, gospod Panceri. Sedaj pa bi ima besedo gospa Kilnesen. Hvala, gospod predsedujoči, hvala tudi gospodu Leonu za to zelo zanimivo predstavitev. Hvala tudi drugim kolegom, ki so sodelovali na tem sestanku v Kajru. Najprej bi rada rekla, da je vprašanje gospe Nes zelo dobro. To podpiram. Kaj lahko storimo po napovedi tega dekreta predsednika Morsija? Gospod Salafranka je omenjal uspeh namenske skupine. Naj omenim nekaj informacij nevladnih organizacij. Te so bile zelo razočarane. Rekli mi boste, kako, kakšno so pojasnila. Nevladne organizacije so bile razočarane. Pravijo, da kar zadeva uradno namensko skupino, da se to sploh uradno ni začelo. Predsednik Morsi naj bi zavrnil to, da bi bile prisotne tudi nevladne organizacije. Evropska unija pa je to sprejela. Takšno stališče predsednika Morsija rada bi vedela, če ta informacija drži. Več vas je lahko odgovorite, ampak verjetno bo to storil gospod Leon. Če to res drži, se sprašujem, če je to pomembno stališče, po mojem mnenju, glede na civilno družbo, glede na nevladne organizacije. Mogoče spodbudilo predsednika Morsija, da je sprejel sprijete odločitve. Ne vem, sprašujem se, kako je s tem stališčem Evropske unije? Če to lahko potrdite. In v tom primeru bi lahko rekla, da bo to šibilo naš odnos do predsednika Morsija. Thank you very much. Uh, Najlepša hvala, gospa Nilsen. Pri, še veliko kolegov se je prijavilo k besedi, zato vas prosim, da niste daljši od dveh minut, tako da bomo opravili vsa vprašanja in odgovore. Še dve vprašanji, gospa Šake, za dve minuti, prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod Leon govorili ste o pomenu vloge EU in o pomenu države Egipt, o tem, kako lahko deluje ta tranzicija in govorili ste tudi o izzivih, ki so pred njimi. Zelo pozorno sem sledila temu, kar je povedala visoka predstavnica in v zvezi s tem, kar je naredil gospod Mursin. In uh, uh, odgovore njihove uh, predstavnice za tisk. Morda na ključno, ampak eh, v pravem času je bila izjava o vračanju uh, premoženja, kar bi pomenilo, da bi Egipt dobil več denarja. Uh, vendar pa naša strategija do Egipta in držav Severne Afrike in Bližnjega vzhoda je pod, uh, eh, poteka v znamenju več za več. Napisala sem pismo eh, visoki predstavnici, povedala sem ji, da je to pravi trenutek, ko je treba besede pretvoriti v dejstva. Nekateri kolegi, s katerimi smo razpravljali o tem, so rekli, da ali gre morda tukaj za uh, grožnjo ali je treba sedaj uporabljati take težke besede. Mislim pa, da je napočil trenutek, ko naše obljube egiptovskim egipčanom, ko smo govorili o njihovih svoboščinah, da je to nekaj zelo pomembnega. Mislim, da sedaj moramo pokazati, da je demokracija več kot samo en človek, en glas. Mislim, da pravila se ne. Se ne, uh, čut, se ne prihajajo iz ceste, ampak jih zagotavlja vladavina prava. Uh, treba je pogledati, kako resna je Evropska unija pri pogojevanju za finančna sredstva. In to je več kot samo preizkus za Egipt, ampak za celotno regijo. Potrebujemo več strategije. Če tega ne bomo storili sedaj, če ne bomo storili sedaj, torej kdaj bomo se sklicevali na to klauzulo in kdo, je, <clears throat> kdo so naši sogovorniki, ali so to vlade, ali so ljudje. In torej od, te, od vas bi želela slišati, torej če ne bomo sedaj sklicevali na načelo več za več, se bomo sploh kdaj? No. Najlepša hvala, gospa Šalke. Sedaj pa gospa Muni za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi gospodu Leonu za to, da je danes tukaj z nami. Želela bi mu čestitati za to, da je oblikoval to namensko skupino. To je nov način dela diplomacije, ki usklajuje que había relaciones políticas, pero sin ninguna conexión con la. Zato, da bi rešili težave iz preteklosti, kjer ni bilo povezave s socialno in zgodovinsko stališče Evrope, eh, te države pravzaprav. Eh, glede dela eh, službe za zunanje delovanje. Torej, če ne bo prišlo do soglasja, Evropska unija bo morala znova z, začeti razmišljati o svoji pomoči Egiptu in s če ne bo uspeha, potem bomo zopet na začetku tega procesa. In zato bi gospodu Leonu zastavili naslednje vprašanje. Kakšna je uloga Egipta? Ali se spreminja s, eh, sedaj no, z novo situacijo v Palestini in z priznanjem eh, statusa Palestine v Združenih narodih, glede na to, kakšno ulogo ima Egipt v regiji? Eh, Hvala. Sedaj pa bi besedo predal gospodu Leonu da, lahko, da bo odgovoril na prva vprašanja kolegov. Najlepša hvala. Gospodu Salif Franki bi, bi vprašal, kakšna pa je alternativa. Vedno je težko si predstavljati, kaj bi se zgodilo, ampak ni težko si predstavljati, da z širitvijo sveta šura in ustavne skupščine bi lahko trajalo leto ali leto in pol več, zato da bi se povrnile vse institucije in bi, lahko, in bi napisale nov osnutek ustave in torej, da bi imeli nov refer, referendum. Verjetno lahko danes kritiziramo to odločitev, če je bila res prijeta v Egiptu. Gotovo pa je, da gre za situacijo, v kateri so vse opcije slabe. Vse opcije so slabe in vse strani imajo argumente, Eh, ki so pravilni in tudi argumente, ki niso pravilni, tako kar zadeva vsebino glede demokracije in gradnje močne demokracije in izvedika samega procesa uporabe eh, soglasja in vključitve kot orodje glede eh, tranzicije. Imamo sedaj ustavo, ki je bila sprejeta. In mislim, da bo nekaj časa trajalo in lahko bi imeli nov sestanek z predstavniki eh, službe za zunanje delovanje. Sam bi tudi mm, bolj podrobno pogledal to ustavo. Ampak prva ocena je, da gre, ne gre za to, kar je vključeno v ustavo, ampak za to, kar ni vključeno v ustavo. Besedilo je precej neutralno, obstajajo neke, pom, neke pomembne zadeve, ki niso vključene, človekove pravice niso vključene, naprimer, in tudi drugi elementi niso, ampak menim, da potrebujemo več časa za podrobno oceno. In žal danes nimamo toliko časa, da bi obravnavali podrobnosti. Dobro bi bilo, če bi vi, tako kot ste vi in drugi, vprašali, gospa Šalka sprašuje, če ne sedaj, kdaj? Če ne zdaj, kdaj? bomo pokazali podporo Egiptu. Najprej naj razjasnim. Soglašamo glede nekih, nekaterih okvirnih programov eh, namenske skupine, ampak vedno in vsa naša podpora je podvržena eh, pogojevanju in eh, več za več na čelu. Visoka predstavnica je znova poudarila ta načela. Komisar Füle je jasno izjavil v sporočilu marca in maja tega leta. Torej, tukaj ne gre za opcijo. Za kakršen koli program smo se dogovorili, vedno je podvržen temu, temu načelu. In ne morem odgovoriti sedaj ali čez dva tedna, kajti vedno, prav vedno nas navdihuje in zavezuje ta, ta dva eh, tretjive načelji. No, kdaj bomo ocenili to stanje tako, da bi morali zamrzniti podporo Egiptu, kot sem prej povedal nekaj minut preden sem prispel sem, smo prejeli nove predloge. Zadnji predlog od Sadarja, tako kot sem povedal, ki predlaga rešitev. Videli bomo še veliko rešitev, ampak ker imamo to edinstveno pozicijo in gospa Net lahko čutite, ste lahko čutili to bližino, ko ste bili v Kajru, torej imamo to edinstveno pozicijo in zaradi tega moramo še naprej delati. Če bi se odločili, da bo potem, če bi sprejeli tako odločitev, potem EU ne bi mogla odigrati eh, konstruktivne uloge. Za tiste egipčane, ki skušajo najti rešitev, bi to bil resen problem. Spraševali ste o Združenih državah, tudi gospod Pancer je to omenil in naša delegacija je v tesnih stikih z ambasado ZDA in njihovimi ekipami, ki delajo na področju Egipta. In mislim, da imamo podobna stališča. Želimo da bi imeli soglasje, da bi se soglasje vrnilo in da, torej, da bi zgradili to soglasje. Gospa Utebro, ki je povedala nekaj zelo pomembnega. Egipčani vedno, zlasti pa v tem trenutku, so zelo zaskrbljeni uh, zaradi vplivov iz tujine. In zato moramo odigrati svojo vlogo na zelo diplomatski način, to je zelo pomembno. To je morda manj privlačno glede ustrajanja um, pri načeljih, vendar pa bo tako lažje najti rešitev. Treba je govoriti jasno in odkrito z našimi sogovorniki. Ustrajam, da je vlada naredila napako pri tem, ko so sprejeli odlog in niso imeli soglasja za to. In to smo tudi jasno povedali svetovalcem predsednika Mursija. Gospa Nilsen, eh, eh, vi ste zastavili vprašanje glede nevladnih eh, organizacij. Teh nismo izključili, nikakor ne seveda nismo mogli povabiti vseh nevladnih eh, organizacij v Egiptu. Naredili smo izbor. Poskušali smo pravzaprav dobiti čim več predstavnikov. Nekatere organizacije pa seveda niso eh, bile povabljene in so pa bile povabljene druge, ki so bile zelo kritične in to kritiko so izrazili tudi na sestanku. Žal, pa seveda nismo mogli povabiti vseh. E, pred e, to namensko skupino smo imeli pač nek sestanek ker in posebne predstavnike Evropske unije za človekove pravice je lahko srečal, kar precejšnje število nevladnih organizacij, slišal je njihova mnenja, skrbi, potem eh, je bil seveda še sestanek s civilno družbo in tam so bili prisotni tudi predstavniki eh, parlamenta, komisar, predstavniki nevladnih organizacij iz Egipta in Evrope. Kakih 40-50 eh, nevladnih organizacij je bilo tam, ne morem povedati natančnega števila, bilo jih je pa kar nekaj potem pa je bila še večerja, eh, ki je predsedoval komisar z drugimi predstavniki eh, civilne družbe eh, v Egiptu in nevladnih organizacij. Torej, mi smo se res potrudili, da bi bili ti sestanki čim bolj vključujoči. Seveda povem, nismo povabili vseh na vse tri sestanke in tisti, ki niso bili povabljeni, seveda niso bili veseli tega. Uh, vendar mi smo tudi eh, povdarjali, da je to šele začetek procesa. Vsekakor naj bi vse potekalo vključujoče in eh, če imate vi ali pa vaši kolegi kakšne predloge ali pa kakšne kontakte z organizacijami, ki so bile izključene, eh, Eh, nam to sporočite, mi bomo pogledali, ali jih bomo lahko potem vključili na naslednje sestanke. Z veseljem bomo to storili. Gospa Šalke, mislim, da sem že odgovoril, strinjam se z njo. Vedno je treba znova govoriti o načeljih. In gospa Muniz, strinjam se z vami, ustrajam soglasje je tukaj ključna, ključna beseda in to je vedno tudi naše sporočilo. Gaza in palestinsko vprašanje zagotovo igrajo vlogo pri tem, kako so se odvijale stvari in način, ko se je eh, gospod Mursi čutil dovolj močnega brez posredovanja in je tako sprejel ta odlog. Um, eh, veste pa, da eh, bomo mi še naprej sodelovali s političnimi silami. Hvala, gospod Leon. Sedaj pa zopet vprašanja. Gospod Minaman ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam sem se za, želel zahvaliti gospodu Leon, zdaj se je odzval na vabilo tega odbora na hitro in nam je predstavil situacijo v Egiptu gre za moje razmišljanje in potem bi zastavil vprašanje. Škoda je, da se je zgodilo to, kar se je zgodilo v zadnjih dveh tednih v Egiptu. Z vplivom, ki ima to na Evropsko unijo, po namenski skupini se je zgodilo ravno to, kar smo slišali. Slišal sem to iz pripovedovanja kolegov, ki so bili um, prisotni. Krati pa sem um, vse prebral, zaključke, vse priloge in tako dalje. Šlo je za uh, zelo dobro srečanje. 500 podjetnikov je sodelovalo in 5000 milijonov evrov za naslednji dve leti za Egipt. In mm, škoda je, škoda, kajti sedaj smo v zelo težkem položaju. Uh, Sedaj pa vprašanje. Prisluhnil sem gospodu Leonu, ko je pozval k soglasju in kmostan, ki jih je treba zgraditi. Kako bi bilo po vašem mnenju mogoče vse to storiti? To sprašujem, kaj ti pred nami je ustavni referendum 16. ali 17. decembra. Politične silo pa so zelo polarizirane. Leon nam je povedal, da 17-18 političnih sil nas je proti, čeprav obstajajo um, določene politične sile, ki niso na vladi in so nekoliko bolj konstruktivne. 16 eh, dni pa je samo do referenduma in težko bo doseči soglasje. Ne vem, kaj menite o tem, kakšna bi bila alternativna formula, ki bi jo lahko eh, uporabili. Potrebovali bi čarobno palčko, ne vem, če ima EU tako moč. Eh, ne vem, torej, če nam lahko poveste, ampak mm, rešitev je resnično zaskrbljujoče. Več Evrope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 sicer bo zelo pomembna polarizacija glede. Mrs. Uh, Romero from the Maghreb. Spot uh, Romero iz delegacije za Magreb, dve minuti. Gospa Romero, prostite. Hvala. Tudi sama sem želela čestitati gospodu Leonu za njegovo delo. Pri tej težki um, prehodnem obdobju v Egiptu. Navezala pa bi se tudi na kolegom pred seboj in bi vas želela vprašati, kakšna, kakšen je scenarij, če bo referendum in če se bo konsolidirala taka situacija, kot je. Ali obstaja kakšen manevrski prostor za to, da bi uh, pridobili soglasje, kako bomo uh, prepričali uh, zmagovalno stranko, glede na to, da je soglasje tako težko. Kakšni so pristopi in, eh, recimo predsednika Mursija? Jasno je, da ta polarizacija tako močna. Um, predsed, zaradi tega je predsedstvo predsednikovanje zelo težko, kot tudi v drugih državah Severne Afrike. Ampak sedaj bi morali razmišljati o novem scenariju, kaj bomo lahko storili. Gospod Atkins za dve minuti. Gospod predsedujoči, ali nismo se preveč približali gospodu Mursiju pre, prezgodaj in na podlagi tega, da ne vemo, kako se bodo stvari išle, uh, silimo v težave. Drugič, ali nam lahko mm, poveste o vprašanju vojske? Uh, sam sem bil v sem želel v Gazo, ampak prišlo je do poslabšanja situacije in tam so bili problemi. Lahko morda kaj veste, več poveste o tem. In Al Jazeera in BBC World Service pravite, da je pravosodje razdeljeno glede um, ustavnega um, referenduma. Nekateri so za, nekateri so proti. Ali nam lahko kaj, ve kaj več poveste o tem, kaj se dogaja tam? Hvala. Thank you very much, minister. Najlepša hvala, gospod Atkins. Sedaj pa ima besedo gospod Pöselt. Gospod predsednik, skrbi me za Egipt, ampak včasih me tudi skrbi naš eh, realizem od teh držav upravičeno in utemljeno zahtevamo, da naj bodo laicistične in demokratične. Samo ne vem, ali se to res eh, ne izključuje. Laicizem je v teh državah manjšinski projekt, ki ga uveljavljajo avtoritarno in to ali ne pomeni več demokracije, hkrati več islama. Na to moramo gledati realistično in realistično gospod Mursi ima pač za sabo veliko večino egipčanskega prebivalstva. Ne vem, ali mi tu res zastopamo večino egipčanov proti predsedniku. Potem pa zanje politični prestiž eh, eh, eh, pakistanska zornanja ministrica je pozitivno govorila o Egiptu. Potem eh, pred 14 dnevi smo imeli obiske, ki so pozitivno govorili o Egiptu. Eh, palestince smo že omenjali in skrbi me, da bi utegnil biti predsednik Mursi nek zgled za celotno regijo. Se pravi, prav nasprotje od tega, kar mi želimo. Jaz sem torej seveda za univerzalnost človekovih pravic in demokracijo in to moramo pač seveda zahtevati marsikaj, vendar ne smemo si delati iluziji. In pri Članstvih pri eh, evropskih državah imamo jasne kriterije, kopenhavenske kriterije, vendar kaj so naši kriteriji za sosedsko politiko? Ali smo jih sploh kdaj formulirali in ali so ti cilji realistični? Sedaj pa ima besedo gospa. gospod Jarec. Eh, Lepša hvala, gospod predsedujoči. Kratek bom. Povedano je bilo že velikega, veliko tega, s čimer se strinjam in gospa Munis in Romera sta povedala prave stvari in sprožila sta. Um, govorila sta o zaskrbljenosti, ki si jih imam tudi sam strinjam se s pristopom predstavnika, posebnega predstavnika Leona. Želel sem samo poudariti, da. da sem unet zagovornik soglasja in dialoga. Včasih ta dva pripeljeta do uh, dobrih rezultatov. Pri drugi, Leoni, drugi kolegi pa niso govorili. Gre še za nekaj, kar, lahko, kar dobimo pred eh, soglasjem in to je, da oblikujemo vzdušje zaupanja. In tega ne moremo doseči samo z pozivi k dobri volji, ampak tako, da stranem damo to, kar želijo, ampak si ne upajo zahtevati. In stvari, ki jim jih lahko damo in nudimo. Jasno je, da obstaja veliko odtenkov, ni belih in črnih strani. Lahko pridemo do soglasja, ki bo preseglo to trenutno situacijo. Politika in diplomacija visokega predstavnika se mi zdijo dobre. Ne smemo prehitevati s sankcijami ali pa z trdim prijemom pri tako zapletenih situacijah. Much, Najlepša hvala, gospod Janez. Sedaj pa bi besedo predal gospodu Leonu, da odgovori na vprašanja, vprašanja kolegov. Uh, well, first... Najlepša hvala najprej gospodu Mijanu. Ne verjamem, da je škoda ravno na sprotno Eh, ta namenska skupina je instrument, da smo bolj involvirani v Egiptu. In ta namenska skupina, ta task force, ne ustvarja samo instrumentov, temveč eh, mi delamo na mnogih eh, dolgotrajnih izzivih, ki so veliki izzivi za Egipt za kogarkoli pač eh, bo vodil državo in velik izjiv tudi za evropejce. Eh, to je podlaga za ustvarjanje delovnih mest in to je seveda zelo pomemben izjiv eh, v Egiptu. To ni nekaj, kar je povezano izključno s tem predsednikom in to vlado, vendar je to tudi nekaj, na čemer moramo delati. In delovna skupina je pač delala tudi na teh dolgoročnih izzivih. Se pravi, ta namenska oziroma delovna skupina je bila ustanovljena v pravem času. Mi potrebujemo ta instrument in, in tu bomo seveda upoštevali načela pogojnosti in več za več. Eh, se pravi, eh, lahko lahko vedo, kaj lahko pričakujejo od eh, Evrope, ampak eh, tudi na kakšen način. In eh, zelo pomembno je pač, da so te stvari jasne. Kako pravzaprav ponovno vzpostaviti konsens? Še prej sem dejal, da smo slišali različne predloge Mi bomo pregledali in videli še druge predloge v naslednjih dneh. Nekateri predlagajo eh, naprimer začasno sprejetje nove ustave ali pa spremenjeno besedilo eh, ustave iz leta 1971. Eh, se pravi, stvari so še v teku Mi poskušamo torej podpreti Egipčane. Visoka predstavnica je vedno dejala, to je proces, ki ga vodijo Egipčani in naša vloga je torej, da podpiramo Egipčane, ki delajo in ki iščejo rešitev. Dekret. Eh, torej, v odgovor eh, na vaše vprašanje in na vprašanje gospe Romero. Eh, kaj se bo torej zgodilo, če bi ustava bila sprejeta? Torej, mi smo se seveda pogovarjali z ljudmi okoli predsednika in eh, njihov namen ni pravzaprav, da se podaljšuje situacija, eh, ko ima predsednik ta velika pooblastila. Se pravi, tu imamo predviden tudi konec. Se pravi, tu potrebujemo uh, urejeno zakonodajno oblast, se pravi oba domova. Uh, mi potrebujemo pač vzpostavljene institucije. Se pravi, potem bo pravzaprav te, ta zakonodajna pooblastila predal uh, svetu Šura. Gospa Romera sprašuje, kaj se bo zgodilo, če sprejmejo to ustavo. No, poglejmo najprej, ali jo bodo sprejeli ali ne. Možen je tesen izid. Tesen je bil izid po predsedniških volitvah in mi bomo videli, kakšen bo odnos različnih političnih eh, sil. Eh, do tega referenduma in mi bomo pogledali tudi, kakšne bodo reakcije torej po referendumu. Gospodu Atkinsu naj povem naslednje. Angažma Evropske unije in tudi visoke predstavnice in njene ekipe eh, se ne bo osredotočal samo na eno osebo, na predsednika, eh, na politično stranko. Ne, mi smo angažirani za egipčansko prebivalstvo. Mi nismo hoteli prej oblikovati te namenske skupine, ker smo pač menili, da niso bili eh, dani vsi pogoji, ki so potrebni za to. In ekonomsko in finančno eh, se je situacija sedaj v Egiptu eh, dejansko slabšala vloga vojske od avgusta do prejšnjega meseca je bila tudi taka, da se nam ni zdelo potrebno intervenirati. Evropska unija eh, je torej tu sedaj angažirana, združeni, eh, združene države delajo v isto smer, IMF je tudi sprejel dogovor in nihče od nas pa ne kooperira samo z eno osebo ali politično stranko. Tu gre za eh, demokracijo v Egiptu. Kako je z vojsko, ste spraševali? E, vojska moči v tej krizi, to je zelo zanimivo. Glede na to, kako so pač oni gledali na svojo vlogo, potem ko je Mursi zamenjal obramnega ministra in generalštaba. Torej, ne vem, da bi imeli pač oni posebno mnenje o tej krizi. Ustava bi v določenem členu lahko spremenila vlogo vojske. Se pravi, da bi recimo pred vojaškim sodiščem lahko sodili uh, tudi civilistom. To je tak primer. Eh, razkol med eh, sodniki, da eh, slišali smo, da niso vsi sodniki istega mnenja. Nekatere imajo pač naši partnerji za bliže režimu Mubaraka. Eh, želijo pač večjo neodvisnost eh, sodstva, drugi simpatizirajo s predsednikom in njegovo ekipo, se pravi dejansko eh, imamo tu pač eh, razkol, kot to velja za celoten Egipt. Ne morem pa reči, koliko jih zastopa to ali ono mnenje. To bomo videli v naslednjih dneh. Gospod Poselt, strinjam se z vami in to je bilo pač povedano v zaključkih te namenske skupine da je treba skrbeti za univerzalnost človekovih pravic, da je Egipt vzor za celotno regijo. E, če nimate teh zaključkov, bi vam jih s veseljem poslal in videli boste, da smo to načelo pogosto krat izpostavili, se pravi načelo univerzalnosti človekovih pravic da želimo pač več demokracije in podobno. In videli boste, da ni nobenega dvoma glede tega, kako evropejci gledajo na stvari. Zanimivo je, da eh, sile, ki sodelujo pri tem skupnem instrumentu, tudi to podpirajo eh, in, in gospod Kanjev, mislim, da ste uporabili pravi izraz. Gre za vzpostavljanje zaupanja in to potrebujemo, pač v tem procesu potrebujemo sodelovanje različnih akterjev in vsi moramo delati na izgradnji zaupanja. V tem procesu je potreben močnejši konsens in mi jim pač tudi pravimo, ne ponavljajte toliko svojih enostranskih eh, mnenj, eh, delajte na vzpostavljanju zaupanja, iščite skupna stališča z drugo stranjo. Strinjam se z vami, vi imate veliko izkušenj pri mednarodnih odnosih. Eh, sedaj ni čas za sankcije, mi moramo oceniti situacijo, moramo videti, kaj se dogaja v naslednjih tednih in služba za zunanje delovanje v konsultaciji z drugimi institucijami in državami članicami bo morala preučiti različne opcije in tu bo verjetno odprt postopek, tu imamo vse odprte možnosti, se pravi, počakajmo na pravi trenutek. Najlepša hvala, gospod Leon, in hvala, da ste bili danes z nami. Želimo vam veliko uspeha v teh težkih časih. Preden pa končamo s to temo, bi predal besedo gospodu Lafiji za dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, komisija sledi zadnjim dogodkom v Egiptu in mi imamo stalna posvetovanja s našimi kolegi v Evropski službi za zonanje delovanje in eh, posebnim predstavnikom Evropske unije za to regijo. Eh, torej, mi smo sodelovali pri pripravi te namenske skupine in eh, sodelovali smo pri organizaciji skupine, pri razpravi o zaključkih in zanimajo me seveda rezultati te skupine, kakšen bo nov angažma, kakšno bo novo poglavje v odnosih med EU in Egiptom. Kot je gospod Leon povedal, e, smo sedaj odprli novo stran v odnosih z Egiptom. Strinjam se tudi z gospodom Leonom glede pravil, ki veljajo za pomoč Evropske unije glede začasne prekinitve. Tu pač se opiramo na demokratična načela in vrednote, kot tudi na načelo več za več. In v koncu bi rad tudi dejal, da tudi delamo za egipčansko prebivalstvo v letu 2012 smo imeli program za ustvarjanje delovnih mest v najbolj revnih eh, pokrajinah Egipta. Imamo tudi eh, programe za izboljšanje tehničnega, poklicnega usposabljanja in podobno. Eh, marsikaj bo seveda tudi odvisno od načela več za več in mi eh, nismo sprejeli še nobenih odločitev, temveč spremljamo situacijo. Hvala lepa, gospod Lafija. S tem eh, končujemo to točko na dnevnem redu. Še enkrat najlepša hvala, gospod Leon, da ste eh, bili tu z nami. Sedaj prehajamo na naslednjo točko našega dnevnega reda, poročilo o napredku Srbije za leto 2012. To je prva obravnava tega osnutka poročila v tem našem odboru. Danes bomo govorili še o Kosovu. Eh, konec koncu sta obe dve državi tesno povezani in s pododborom za varnost eh, in obrambo eh, smo bili tudi na potovanju v Srbiji in na Kosovom in sedaj bomo pač dejansko eh, dobili informacije, ki so bile zbrane neposredno v Belgradu in Prištini. Na zadnjem sestanku našega odbora smo imeli tudi poročilo gospoda Vigenina, ki je predsedoval tej delegaciji. Sedaj pa ima besedo gospod Kacin, poročevalec za Srbijo. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Vesel sem, da lahko rečem, da je to eno izmed najbolj pozitivnih eh, poročil o Srbiji, eh, kar sem jih videl v zadnjih šestih letih kot poročevalec eh, za Srbijo. Včasih je pač to bilo v svežnju s Črnogoro. Kljub eh, velikim gospodarskim izzivom je Srbija naredila nekaj pomembnih korakov v pravo smer v zadnjem času. To se odraža tudi v osnutku poročila, čeprav je to moralo biti dokaj eh, kratko zaradi Eh, omejitve. 6000 znakov je maksimum eh, in v takem okviru seveda ne moremo delati čudežev. Rad bi pozdravil napredek, ki ga je Srbija naredila tudi pri odnosih s Kosovom. Eh, dialog na visoki ravni se je začel na zgodovinskem srečanju premijejev Srbije in Kosova. Danes sta in jutri sta že tretjič tu v Bruslju, tretjič v tem mesecu, eh, v prejšnjem mesecu. Eh, potem eh, se bo začela tudi implementacija novega sporazuma. In Sedaj se je tudi končala samo izolacija Srbije. Mi moramo eh, pozvati obe strani, naj nadaljujete dialog in naj posem normalizirata odnose. Eh, Srbija in Priština skoraj da 25 let nista imeli pravega dialoga. To je edinstvena priložnost, eh, da Zahodnemu Balkanu prenesemo stabilnost in normalizacijo odnosov med tema državama. Perspektiva članstva v Evropski uniji je igrala ključno vlogo v tem procesu. Eh, hkrati se sooča Srbija z velikim izzivom v boju proti eh, sistemski korupciji in organiziranemu kriminalu. Ob te priložnosti bi rad eh, tudi pozdravil prizadevanja Aleksandra Vučiča. Eh, mi moramo um, vlado pozvati na, nadaljuje po tej poti. Uh, lotiti se morajo torej velikih primerov uh, korupcije uh, pri. Uh, Eh, javnih naročilih eh, in podobno. Eh, vse to so glavni viri sistemske korupcije. Pozdravljamo prizadevanja srpskih oblasti in upamo, da bodo nadaljevali z reformami na tem področju. Gospod Vičič je dejal, da se bo srečal tudi s predstavniki etničnih srbov, ki živijo na jugu reke Ibar, s katerimi se Beograd do sedaj ni ukvarjal. In ta sestanek naj bi se zgodil zelo kmalo pred koncem tega leta. Po drugi strani osnutek izpostavlja tudi potrebo, da je treba ohraniti neodvisnost državnih institucij, eh, in za zamenjavo eh, banke, eh, guvernerja centralne banke so spodkopali to neodvisnost. Potrebna je eh, nadaljna reforma sodstva. Tu je bilo premagano veliko opravljanje vir v preteklem času. E, potrebno je skrbeti za ustrezno profesionalno sodnikov in toživcev, treba je vzpostaviti zaupanje v sodni sistem. Eh, gospodarsko oživljanje in evropski eh, proces integracije sta neposredno povezana s tem. Treba se je tudi ukvarjati seveda z vprašanji kazanskega zakona. Določbe tega zakona tožilci dosti krat zlorabljajo oziroma so zlorabljali v preteklosti. Govorim eh, o členu 359. Eh, zadnja resolucija o Srbiji se je natančno ukvarjala s tem vprašanjem. Mi bomo eh, pregledovali, ali uveljavljajo ta naša priporočila. Eh, v poročili obžalujemo tudi prepoved parade ponosa v Beogradu letos. Eh, zahtevamo seveda neodvisne eh, si eh, institucije in te naj seveda spoštujejo pravice posameznikov, tudi pravice LGBT. In uh, to je pač tudi znak demokracije in te stvari se morajo zgoditi tudi v Srbiji. Potem še nekaj o kontroverznih sodbah mednarodnega sodišča uh, v Hagu. Um, tu gre za hrvaška uh, generala, ki sta bila oproščena. Naj tu povem jasno, proces sprave in normalizacije. Uh, odnosov v Zahodnem Balkanu je politični imperativ in pogoj za uspešno evropsko integracijo. Ta proces se mora pravzaprav nadaljevati eh, kljub pravzaprav težavam po teh eh, eh, sodbah mednarodnega kazanskega sodišča treba je seveda nadaljevati sojenja tudi v državah, kjer je prihajalo do vojnih eh, zločinov. Še vedno manjka deset, na deset tisoče ljudi iz eh, vojne eh, v 90-ih letih. To vprašanje je treba tudi razrešiti. Srbija ni bila nikoli bliže začetku pogajanj, so na dosegu rok in to poročilo nosi pozitivno sporočilo Srbiji in njenim državljanom. Upam, da bo svet k malu sporočil eh, Srbiji datum za začetek pogajanj. Treba je pravzaprav odpreti novo poglavje v naših odnosih. Hvala sekretarijatu Afeta in moji ekipi, eh, ki so vsi intenzivno delali na osnutku. Veselim se nadaljnega dela s poročevalci v senci in današnje razprave. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kacin in drage kolegice in kolegi. Sedaj bi predlagal naslednje, zaradi časovnih razlogov. In ker sta pač ta dva, ti dve poročili povezani, se pravi Srbija in Kosovo, potem bi pač predlagal, da kombiniramo razpravo o obeh eh, poročilih, se pravi napredek Srbije in vključevanje Kosova. E, kolikor vem, e, gospe Lunaček ni tukaj in eh, bo na mesto nje govorila.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 bi lahko povedala bistveno več, vendar se je morala držati pravil in zaradi tega pri nekaterih področjih ni imela dovolj prostora, upa pa, da bo še dovolj predlogov sprememb, da bomo lahko stvari še razčistili. V poročilu se najprej pozdravlja študija o izvedljivosti komisije, kjer ugotovi komisije, eh, da je tudi tedaj možen sporazum o pridružitvi in stabilizaciji ko eh, imajo države članice različna mnenja glede njegovega statusa. To je zelo pomembno in pozitivno, kajti sedaj lahko delamo na pripravi pogodbe o pridružitvi. Eh, potem nadzorovana eh, neodvisnost eh, se je, konča, se je končala 10. septembra. Mednarodna usmerjevalna skupina je ugotovila, da so pač že izvedeni potrebni koraki. To pozdravljamo. Pozdravljamo tudi dialog med Beogradom in Prištino. Dialog na visoki ravni, s tem se je dialog na splošno močno izboljšal, dejansko eh, se na ta način tudi želi preprečiti eh, ohranjanje ali pa vzpostavljanje paralelnih struktur. Pozdravljamo tudi preverjanje eh, mandata EULEX. Eh, poročilo računskega sodišča o eh, podpori pravne države v Kosovu odpira številna vprašanja. Mi podpiramo priporočila iz tega poročila in pozivamo vse strani naj pravzaprav uresničujejo ta priporočila. Na ta način se bo tudi učinkovito sodelovanja z EU izboljšala. Eh, potem pa korupcija in organizirani kriminal. Eh, tu pozivamo Eh, kosovske oblasti naj okrepijo politično voljo in izboljšajo boj proti korupciji na najvišji ravni. To seveda ne velja samo za Kosovo, temveč tudi za druge države na področju Balkana. Potem pa še za konec v poročilu v točki 12 eh, govorimo o situaciji etničnih manjšin, pa tudi drugih, se pravi manjšin zaradi spolne usmeritve. Uh, to je treba tudi upoštevati v poročilu. Eh, prejšnji teden smo v odboru za človekove pravice imeli izčrpno razpravo o situaciji manjšin, zlasti Romov in to mora biti seveda tudi del tega poročila. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Lohbiler. Sedaj pa poročevalec v senci za ELS za Srbijo, gospod Šeflin. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čestitke gospodu Kacinu. Mislim, da je naredil čudež eh, v šest tisoč znakih. In eh, videli bomo seveda tudi še predloge sprememb. Najprej k načelom za Srbijo in eh, Kosovo. Zakon in politika kažejo nas nasprotujoči si eh, strani. Eh, Srbija v svoji ustavi pravi, da sta eh, Vojvodina in Kosovo integralna dela Srbije in Metohija in da morajo pač zavarovati teritorijalno celovitost Srbije. In To je seveda v nasprotju z usmeritvijo, ki jo mi predlagamo Srbiji. Mi moramo dejansko eh, resno eh, pozvati k eh, ustavnim spremembam v Srbiji. Ne vem, kako naj pač uresniči vse to, kar mi pričakujemo od nje, če ne opravi ustavnih sprememb. Ustavno sodišče v Srbiji je odpravilo večino avtonomije v Vojvodini in to je pravzaprav v nasprotju s našimi spodbudami, spodbudami k decentralizaciji in podobno. Potem naslednja točka, to je vprašanje Kosova. Mi moramo razumeti, da Srbi v Kosovo nikoli niso pristali na kosovsko eh, državljanstvo. To pomeni, da bodo pač, eh, da bo Srbija igrala tu določeno vlogo, karkoli se pač zgodi. Eh, mi geografije ne moramo spreminjati, mi moramo stvari prepoznati in urediti. To, s tem se moramo soočiti. E, potem naslednja stvar. Ekonomija. Eh, ekonomija v Srbiji je v grozljivem eh, stanju. 30 odstotna brezposelnost se mi zdi, 50 eh, odstotkov mladih brez služb in odnos zaposleno prebivalstvo, nezaposleno prebivalstvo je ena proti ena. Potem pa še migracijski pritisk, s katerim se bodo soočile države Evropske unije. Eh, tudi tega moramo upoštevati. Mi moramo prositi Srbijo naj odpre arhive, zlasti arhive eh, udbe, ki se nanašajo na celotno regijo. Tu ne gre samo za Srbijo in srbska vprašanja, gre tudi za eh, bivše republike nekdanje države. Ne bom sedaj pač našteval vseh. Vsi so zainteresirane za te arhive, ki segajo v leto 1945. Tu ne gre samo za arhive tajne službe, temveč tudi za vojaške arhive. Vse te treba odpreti. Hvala lepa, gospod Šepflin, zlasti glede zadnje točke se strinjam z vami. Gospa Kopa, poročevalka v Senci za Srbijo, za skupino socialdemokratov. Da, na kratko bom govorila. Uh, rada bi se zahvalila obema poročevalcema za poročili. Posem se strinjam z gospodom Kacinom, da je to pozitivno poročilo in da odraža odnos parlamenta do uh, Srbije. Torej, Srbija si zasluži, da se določi uh, začetek pogajanj. E, torej, razumemo, zakaj se je v poročilu začelo poročilo s eh, volitvami v točki ena. To je zelo pomemben odstavek, kajti tu izražamo pozitivne spremembe na tej ravni. Žal pa se tu ne upošteva dejstvo, da je po volitvah po marcu 2012 prišlo pravzaprav do zastoja pri približevanju. Eh, gospod eh, Kacin in gospa Lunaček imata pač eh, prav. Na našem potovanju smo dobili zagotovila, da bodo nadaljevali s procesom. Vendar jaz pričakujem sedaj še konkretne rezultate. To je bilo zelo dobro poročilo. Vendar mi želimo nekaj konkretnega, zlasti sedaj, ko je minilo prvih sto dni te vlade. E, po volitvah so imeli dolga pogajanja za oblikovanje vlade, prišlo je do upočasnitve reform. Možno je seveda, da se bo svet odločil za začetek Eh, pogajanj, čeprav je treba dotedaj pač izpolniti še pogoj normalizacije odnosov s Prištino. Torej, v Beogradu smo govorili s civilno družbo in tam so nam povedali, da se preveč poudarja Kosovo in da premalo upoštevamo demokratizacijo družbe. Čeprav dvomem o tem, moramo pomisliti na njihovo pritožbo. No, osnutek poročila je imel na začetku torej eno, en odstavek o tem vprašanju, uh, vendar potem pa celo stran o Kosovu. Uh, torej mislim, da nima smisla, da se ponavljamo. Mislim, da se glede tega strinjamo, strinjamo se glede usmeritve in prihodnosti, vendar zelo vesela bi bila, če bi to poročilo o Srbiji ostalo poročilo o Srbiji in da ne postane poročilo o Kosovu. Torej, meni bi bilo ljubše, če bi manj govorili o Kosovu, seveda je to zelo pomembno vprašanje. Kljub samo pa naj to ne postane poročilo o Kosovu, kajti to bi bilo napačno eh, sporočilo srpskemu narodu. Eh, potem poročilo komisije tudi pove, da se nadaljuje z implementacijo in sprememb in reformami, vendar stvari je treba pospešiti. To je treba povedati zlasti, kar zadeva sodstvo, boj proti korupciji in boj za svobodo medijev. Kar zadeva korupcijo, tu vidimo nekaj napredka, vendar ne smemo pozabiti, da se eh, boj proti korupciji lahko tudi zlorablja za politične razloge in tu smo na tankem ledu in zaradi tega moramo poskrbeti za neodvisnost tega eh, postopka, potrebujemo ustrezno upoštevanje individualnih primerov. Ne bi več navajala drugih detajlov, tu se bom ustavila. Imeli bomo še druge priložnosti za razpravo. Hvala lepa Jelko Kacinu in Ulrike Lunaček. Oba sta dala pozitivno uh, sporočilo za potreben proces širitve v regiji. Kolegi, manj kot 15 minut imamo na voljo, tako da prosim, da ste kratki. Gospod Teno, ki je pročevalec v Senci, tako za Srbijo kot za Kosovo. Ja, to je prednost, če prihajaš iz manjše skupine, sem pročevalec v Senci pri večini stvari, sem pa tudi poročevalec eh, za Črnogoro. Tako da bi osebno čestital gospodu Kacino. Oprostite? Kako? Ja, ne bi ti smeli pustiti, ampak dobro, to je dolga razprava. Hvala gospodu Kacinu za 21. odstavek. Tu pozdravljate boljše odnose med Srbijo in Črnogoro, še posebej mi je všeč peti odstavek, odnose za, med sodiščem in eh, Srbijo, potem šest, tu gre za dialog med Prištino in Beogradom, potem bi se eh, pridružil sodbi, prepovedi eh, gej shoda, kar nekaj aktivistov je pristopilo k meni glede te teme in to seveda ni skladno z modernim razmišljanjem na tem področju. Upam, da bo to preklicano k malo. To je v nasprotju z odnosom v sosednji Črnigori. Osmi odstavek, tu bi nekaj vprašal. 359 člen, tu je prišel do majhnih kozmičnih sprememb. Constituents imamo tu. Anglo-Serbian constituents v tej državi. To ne bi bilo uporabljeno za kaznovanje vseh državljanov zato da bi se jim oduzelo premoženje v Srbiji. Zdi se, da so to posledice komunistične preteklosti. Res bi se močno pridružil obsodbam tega srpske vlade, da srpska vlada uporablja člen 359. To ni primerno za moderno državo. Sicer pa sem vesel, to je dobro poročilo, čestitke Srbi, ta lahko postane država kandidatka. Kar zadeva poročile Lunoček, ne bom zgubljal besed osebno lahko rečem, da mislim, da v tem parlamentu ne bomo državam pravili, da se priznajo ali ne. Mislim, da vsaka država lahko sama sovereno odloči o tem. Kot je pokazal George Shoflin, je to zelo zapletena tema priznanje Kosova v mednarodnem pravu. Potem šesti odstavek porazdelitev Kosova ni možnost. Ja, to obstaja, ta možnost obstaja, nekega dne bo Mednarodna skupnost mora to ponovno preučiti. Hvala lepa. Gospod Enok, dal bi besedo gospodu Kuknu, ki je predsedujoči delegacije v Južno-Vzhodni Evropi. Ja, hvala, obžalujem, ker je časa tako malo. Glede poročila o Srbiji, bi rad rekel, da sem povsem zadovoljen z osnutkom gospoda Kancina. Mislim, da je to objektivno, pozitivno poročilo. Pozitivno pozdravlja integracijski proces Srbije. Tu pošiljamo prave signale v tem procesu. Prav tako povsem podpiram ta poziv komisiji, da določi datum za začetek pogajalskih procesov. Seveda vsi razumemo, da se to ne more avtomatično zgoditi v Srbiji. Reforme se bodo morali nadaljevati, vse kar je potrebno, seveda. Prav tako. Mislim, da je pomembno omeniti boj proti korupciji, organiziranemu kriminalu. Člen 359, znan ali zloglasen člen, je tu. Mislim, da je v redu, da je gospod Kacin to omenil v resoluciji. Vem, da je in bo zelo natančno spremljal vse dogodke ki so povezani s tem vprašanjem, kar zadeva regionalno sodelovanje, mislim, da gre Srbiji dobro. To bi morali bolj omeniti od stavkih mogoče. Prav tako menim, da bi morali povdariti spravni proces, zlasti po nedavnih treh obsodbah sodišča v Hagu. Osebno menim, da je to preizkus za srpski narod in za srpske politike po izjavah in obnašanju večine glavnih politikov v Srbiji vidim, da se obnašajo odgovorno in proevropsko. To je spodbudno. Tako da mislim, da se res veselim prihodnega dela z gospodom Kacinom, tako da bomo dokončno oblikovali to resolucijo in res je bilo to zelo dobro pravljeno delo brez pretirane diplomatske vljudnosti. Glede Kosova, hvala gospe Lunaček za zelo dobro poročilo. No, seveda je nedvomno res, da je Kosovo dosegal napredek na tem področju. Študija izvedljivosti komisije odpira vrata za nadaljne korake in zaveze. Skajal sem iz domneve komisije, da je v zadnjih treh letih Kosovo povečalo kapacitete izpolnjevanja obveznosti, to izhaja. iz prijetih odločitev. V tem osnutku poročila je jasno, vidimo, zakaj gre. To gre za zadeve, ki morajo biti dokončane prez, pred STAA. Liberalizacijski dialog je omenjen, to je zelo dobro, zato da kosovska družba ne bo nepošteno izolirana. Evropska unija je vložila veliko v Kosovo. Proces integracije Kosova se mora nadaljevati. Mislim, da je pomembno, da omenimo tudi računsko sodišče, to je izdelalo poročilo o Kosovu. Ne strinjam se glede tega, da so tu še posebne težave, zato ker pet držav tega ni priznalo. Ja, strinjam se, da to lahko povzroči težave, ampak to ni največja težava. Prav tako menim, da bomo morali bolj pozorno preučiti nekatere odstavke, zato da bi dosegli več ravnovesje, da bi bilo vse pošteno zapisano, zlasti, ko gre za odnose med Kosovom in Srbijo. Hvala za vašo trpežljivost. Hvala, gospod Kukan. Hvala lepa. Sedaj bi besedo dal gospodu Posatu, ki je poročevalec eh, za, v senci za Kosovo za LS. Eh, Eh, torej, posem eh, želim podpreti predlog kolegice Lunaček, eh, čeprav bi morali stvari še nekoliko formulirati bolj močno, torej vsekakor smo proti delitvi Kosova. Kdor pač to postavlja pod vprašaj, ustvarja nove krize in eventualno tudi oborožene konflikte v regiji. Tudi v Srbiji bi potem morali razpravljati o Preševu, in eh, potem bi se vključile še druge sosedske, eh, sosednje države, eh, Makedonija in tako naprej. Torej, jaz te razprave ne bi odpiral. To mora parlament povdariti. Mi smo vedno govorili o teritorijalni celovitosti Kosova z optimalno zaščito manjšin in zaščita manjšin naj poteka na podlagi uh, ustave in uh, Ahtisarjevega načrta. To je najbolje narejeno na Zahodnem Balkanu, v praksi še ne deluje povsem. Teoretično pa to že imamo. V Srbiji te stvari še ne delujejo, pomislimo na Prešavsko dolino in eh, tu potrebujemo ista merila za obe dve državi. Najbolje bi bilo, če bi imeli bilateralen eh, sporazum med obema državama, ker bi se pač obe dve državi dogovorili za iste standarde za svoje manjšine, vendar od tega smo zelo oddaljeni in zaradi tega se mi zdi formulacija v poročilu gospoda Kacina, Eh, preveč pozitivna, pač glede manjšin, mislim, da moramo obe dve državi meriti po istih merilih, kajti samo na ta način bomo v regiji resen partner. Eh, torej, zato tudi jasno povem, podpiram poročilo kolegice Lunaček, podpiram tudi poročilo gospoda Kacina, kar pa zadeva eh, Eh, pogajanja in manjšine, tu bi stvari eh, drugače formuliral. Hvala lepa, gospod Posled. Sedaj pa gospod eh, Panceri, poročevalec v senci za SND. Hvala, zelo kratek bom. Mislim, da gre za prehodno poročilo, ne more biti drugačno, kaj ti proces je še dolg. Kljub vsemu pa, kar je pred menoj, je, da na Kosovu imamo neko realnost na treh stopnjah. Prva stopnja zadeva neodvisnost in notranje neodvisnost in notranje odvisnost, da treba je to okrepiti z reformami ureditve Kosova. Potem imamo drugo realnost, ki zadeva ulogo mednarodne skupnosti, ki more iz te dileme in tretja stopnja, ki je najbolj problematična, tu gre za to, da mednarodna skupnost, eh, eh, eh, torej, da ni še priznana severna, severni del Kosova in tista skupnost. Mislim, da je treba bolj na glas zahtevati, da dialog in reforme je treba nadaljevati hitreje in močneje. Izziv v prihodnjih mesecih zadeva mednarodno skupnost, tako kot tudi Evropsko unijo in oba morata te tri stvari paralelne stopnje, ki so vedno, torej jih narediti veliko bolj bližnje in tako zagotoviti večjo stabilnost eh, regije. Treba je pripraviti približanje Kosova Evropske unije, pa isto velja tudi za ser, Srbijo. Torej, treba je bolj ustrajati pri reformah in pri dialogu. Več bomo pa videli v nadaljevanju. Hvala. Hvala, gospod Panceri. Še štiri kolegi se oglašajo. Prosim vse, da spregovorite samo za minuto. Žal bomo morali preložiti to razpravo in razpravo o Islandiji. Žal je časa zmanjkalo zaradi razprave o situaciji v Egiptu. Gospod Landsberg, minuto imate. Floor, Se ne oglašate, gospod Landsberg. Dobro. Gospod Breda? Da, mulțumesc. Uh, mă pregăteam și o să... Hvala. Ja. Želel sem prositi, da bi preložili razpravo o Islandiji. Dvoje bi povedal o poročilu, ki se nanaša na Srbijo. V interesu Evropske unije je začeti pogajanja s Srbijo, takoj ko se to da. drugo, kar bi rad povedal. Reči moram, da tu obstaja protislovje v Srbiji. Kaj ti toliko želimo imeti od Srbije? Kot da bi že pristopila k Evropski uniji. Mislim, da moramo biti bolj natančni naših pričakovanjih do Srbije. Mogoče bi morali pojasniti, kakšna je raven normalizacije odnosov med Srbijo in Kosovom. Kaj komisija meni o normalizaciji odnosov, pogajanjih Kako je s tem? Kar pa zadeva Islandijo, pa prosim, da to preložite. Hvala. Gospa Brisagič, minuto imate. Hvala. Predsedujoči. Hvala, glede na to, da imamo malo časa. Želim čestitati Jelku, gre za odlično izhodišče za nadaljevanje razprave. Eh, vključil si vse. It is. Pa v angliščini, če ni to ma, je tolmačenje, se je začelo. Ok, dobro, ja sem Brjan. Eftešom. Torej, še enkrat od začetka. Glede na to, da je gospod Kukam že povedal vse, kar sem sama želela povedati, lahko nakratko povem, da se strinjam s tem, kar je povedal in čestitam Jelku. Kaj ti vključil si vse najpomembnejša vprašanja in torej gre za odlično izhodišče za nadaljevanje razprave. Strinjam se tudi s tem, kar je povedal gospod Tanok glede tega paragrafa 359, eh, člena 359, samo bom predstavile predloge sprememb. Na splošno v teh eh, predlogih sprememb bom napisala, da je treba od vlade zahtevati, da izvede to, kar smo sedaj uh, zahtevali. Hvala. Na koncu pa še gospod Petrle. <clears throat> Vemo, da je situacija v regiji še vedno komplicirana in v marsičem tudi napeta. Zato je tem bolj pomembno, da ugotavljamo eh, pozitiven razvoj tako v Srbiji kot na Kosovem čeprav ga ugotavljamo v Srbiji več. Jaz čestitam obema poročevalcema k objektivnemu in optimističnemu tonu. Predvsem sem pa vesel, da situacija v eh, Srbiji na Kosovem omogoča tako eh, oceno. Eh, jaz sem glede Srbije še posebej vesel, da ugotavljamo napredek na področju pravne države, dobrososedskih odnosov, pa tudi sveda dialoga, dialoga s Prištino. Sveda so tudi teme, kjer napredka ne ugotavljamo ali pa imamo o njem različne eh, poglede. Eh, jaz eh, sem imel priliko spoznati proevropsko usmerjenost nove srpske vlade oziroma srpske politike in si želim, da bi šel ta odnos dinamično naprej in da bi bila srpska vlada oziroma srpska politika pozorna na tisto, kar ugotavljamo še kot pomanjkljivost na poti v smeri Evropske zveze. E, to bi bilo z mojim strani vse. Hvala lepa. Hvala, gospod Petrle. Sedaj pa se lahko odzove komisija, predstavnik direktorata za širitev, na kratko. Yes, ja, zelo na kratko. Rad bi se zahvalil poročevalcu za zelo dobro poročilo. Seveda ste upoštevali vsa ključna sporočila, s tem ste okrepili naša lasna sporočila, poročilo o napredku. Srbija je dobila status in sedaj mora storiti vse, kar lahko, da bo dosledno delovala. Novo vodstvo je podkrepilo besede z dejani. Vidimo nove trenutke. Akcijski načrt bo kmalo sprejet. Izhajal bo izporočilo o napredku, potem imamo tu tudi nacionalni načrt za približevanje pravnemu redu. V naslednjem obdobju bo tako. In mislim, da bi vse to lahko menili v vašem poročilu, kajti to se bo kmalo zgodilo. In tu se res osredotočamo na preostale reforme. Te so prav tako pomembne. Srbija seveda želi začeti pogajanja, precej k malo. To je povezano za vzdržnimi odnosi s Kosovom, boljšimi odnosi. V poročilu moramo jasno ločevati med tem, kar potrebujemo, da bi to dosegli. Tu gre za osredotočena merila ključnih prioritet, kot je bilo to predeljeno lani. Po drugi strani pa vidimo bolj dolgoročni, celovit pristop, ki je potreben za normalizacijo odnosov s Kosovom. Kar zadeva normalizacijo odnosov, je to nekaj, pri, katerem, pri čemer potrebujemo postopen odnos. Tako da je to del pogajalskega okvira s Srbijo, ampak seveda ne moremo pričakovati, da se bo vse rešilo v naslednjem obdobju. Sedaj je res pomembno, da imamo dialog na visoki ravni. Tu potrebujemo sveže rezultate, zlasti, ko gre za izvajanje sporozumov in upamo, da bomo imeli dobre konkretne novice k malu, to bomo seveda tesno spremljali. Sestavili bomo naše poročilo, ko bomo imeli dovolj napredka glede ključnih prioritet in zato menimo, da bo vaše poročilo marca res prišlo v pravem času v tej fazi dela. Hvala. Hvala. Gospod Pake, kar zadeva Kosovo, gospod Vahin. Hvala. Predsedojoči, naj se zahvalim gospe Lunaček za dobro snutek poročila. Želimo ji tudi hitro okrevanje. Dvojega se veselimo pravzaprav. Seveda se veselimo tega, da bomo imeli dobre namene, kot je to pisano v študiji izvedljivosti, da bomo lahko predstavili osnutek mandata za pogajanja s Kosovom, takoj ko se bo to dalo, če bodo ključne prioritete iz študije izvedljivosti reševane na Kosovu. Seveda se veselimo tudi produktivnega dela, dobrega nadaljevanja dialoga na visoki ravni. Tu gre še zlasti za jutrišnji sestanek. Vse to bo ključno vplivalo na nadaljevanje nadaljnega razvoja odnosov med EU in Kosovom. Seveda upamo, da bomo jutri in pojutrišnjo imeli dober rezultat in da bo to odraženo v sklepih sveta prihodnji teden. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kacin, potem pa. Če kolegica, zelo nakratko, prosim, ker moram zaključiti. Men, eh... Hvala, predsedujoči. Najprej se želim vsem zahvaliti za zelo pozitivna sporočila, ki smo jih slišali. K Srbiji in Kosovo moramo pristopiti pozitivno. To je zelo pomembno. Nakratko sem želel odraziti nekatere stvari, ki so bile omenjene. Najprej bi vas rad obvestil, da imajo moji poročevalci v senci bolj celovito poročilo, tako da bomo lahko bili bolj racionalni v besedilu, tako da bomo lahko vložili predloge sprememb, kar zadeva to, kar je povedal gospod Posel glede manjšinskega vprašanja o Srbiji. Mislim, da je bolj primerno, če poslanci iz sosednjih držav predstavijo predloge sprememb, tako da bi bilo vse bolj realno. To ni moja naloga. Sam sem predstavil snutek, ampak menim, da boste vsi vi prispevali k temu, da bo slika bolj realna. Druga. Pričakovanja gospe Kope, ki ni več tu, prihaja iz države, ki ni priznala Kosova, da ne bi zapisali ničesar glede Kosova v mojem poročilu. Ja, to so lepe želje. Če bi v srpskih medijih dvakrat več časa namenjali Kosovu kot mojemu poročilu, bi to bil srpski pristop in to bi bila potem obstajanska škoda. To je povezano. Zato je to nemogoča misija. Ampak po drugi strani pa je Srbijo nekaj res presenetilo. In to mu je odraz tega, kar je povedal gospod Eno glede pričakovanj, da bo pet držav priznalo neodvisnost Kosova. Teh pet držav je nasprotovalo petici Kosova oziroma delitvi. To sporočilo je Srbija dobila, razume to stališče in na tak način jo se laže. Jutri se bom srečal z gospodom Tačijem, z gospodom Dačičem tu v Bruslju smo v nenehnem dialogu in sam menim, da bodo z aktivno udeležbo v tem dialogu res dosegli napredek. Res gremo progresivno naprej, ustvarjamo vzajemno zaupanje. Na koncu se ne moramo pogovarjati le o napredku vlade. Dve težavi imamo. Predsednik Srbije se ne pojavlja v vseh sosednjih državah. Upam, da bo sedaj bolj motiviran po tem poročilu, da bo bolj aktiven zlasti v odnosu do Hrvaške v prihodnosti. Parlament pa mora biti tudi del dialoga v tej regiji. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa. Sedaj pa še kolegica. Ja, pa. Eh, hvala lepa. Slišala sem tudi, da je poročilo gospe Lunaček dobilo veliko podpore. Zapisala sem se tudi kritiko in vsekakor ji bom pač zelo izčrpno poročala vsem. Hvala kolegi za razumevanje, časa je malo. To sta zelo pomeni poročilo in to bomo seveda spremljali v prihodnosti. Še tri napovedi, rok za vložitev tehničnih sprememb 9. januar 2014 ob 12. za Srbijo. Enako velja za proces vključevanja Kosova v EU 9. januar ob 12. in zadnja napoved. Naslednja točka na dnevnem redu je preložena na naslednji sestanek odbora, ker je zmanjkalo časa. Hvala. Lep večer želim. Dobr tek.